Drage kolegice in kolegi, predlagam, da začnemo. Vse vas prisrčno pozdravljam. Danes imamo še nekaj točk na dnevnem redu. Bomo, začeli bomo s poročilom Francisco Sosa Wagner, prednostne naloge glede energetske infrastrukture za leto 2020 in pozneje. Najprej bi želel dati besedo gospodu Sosa Wagnerju, da nam naredi nekaj vrste uvod v razpravo. Izvolite. Dobar dan in najlepša hvala, gospod eh, predsednik in eh, dobar dan vsem, ki ste že prišli v to dvorano. Mislim, da ni treba posebej povdarjati naslednjega. Če govorimo o tem poročilu oziroma o tej temi, ki je na dnevnem redu, ko smo jo izbrali za pripravo poročila, potem lahko rečem, da smo sedaj po tej katastrofi na japonskem doživeli čas, da je ta tema postala še bolj aktualna in bolj pomembna. Kar zadeva odziv Evrope na uh, katastrofalne dogodke na japonskem, mora ta odziv biti zelo jasen, odločen in primeren, bi rekel. dobili ste že prevod eh, osnotka resolucije. Moram reči, da eh, v tem poročilu ne obravnavamo vse probleme, ki se nanašajo na energijo ali energetiko. Eh, najbolje je, da se osredotočimo samo na nekatero vprašanje, kajti vsega ne moremo naenkrat niti obravnavati, kaj šele rešiti. S to temo smo poskušali se osredotočiti na energetsko infrastrukturo kar pomeni, da v tem poročilu ne gre za neko splošno temo energija in energetika v Evropi. Ne. V tem poročilu se osredotočamo na vidike izgradnje energetske infrastrukture v Evropi. Torej, zavedati se mora od vsega začetka, da cela vrsta tem ni vključena v, ta, v to poročilo. Seveda, uh, Mešanica energentov, ki jo uporabljajo države članice, ostaja v pristojnosti odločanja držav članic. Tega ne uremo na ravni Evropske unije. Dobro. Tema, s katerim se to poročilo ukvarja, je naslednja. V poročilu povdarjamo, da je energetska infrastruktura v Evropi takšna, da jo treba razširiti, zgraditi, dograditi. Gre za to, da se izognemo nekemu nacionalnemu drobljenju in eh, istočasno je treba zagotoviti varnost, kar zadeva zagotavljanje energije. Poleg tega se moramo eh, zagotoviti, da države članice ne bodo odvisne od enega samega eh, vira uvožene energije. Razvoj teh energetskih infrastruktur, torej vzpostavitev dobrega omrežja z povezavami v vseh državah članicah, je nujna, če hočemo uveljaviti tudi solidarnost med državami in članicami, kar je tudi eden od imperativov, ki izhaja iz eh, pogodbe. V poročilu povdarjamo tudi, da je nujno potrebno v celoti učinkovito prenašati obstoječo evropsko zakonodajo v nacionalne V tem poročilu povdarjamo, da že obstaja nek korpus zakonov in predpisov v Evropski uniji in eh, povdarjamo tudi to, da so evropske inštitucije sprejele celo vrsto zakonskih aktov, recimo energetski svežen, pa tudi celo vrsto drugih. In uh, eh, povdarjamo, da je vse to treba prenesti oziroma uporabljati v nacionalnih zakonodajah. V poročilu, oziroma tem osnutku poročila, povdarjamo tudi naslednje. Cilji energetske politike, podnebne politike, pa tudi drugi cilji, ki si jih je zastavila Evropska unija, eh, morajo biti med seboj usklajeni, bolje kot v preteklosti. Naprimer, eno od pomembnih eh, področji sta dva sektorja eh, in sicer promet in komunikacije politike na tem področju morajo slediti bolj koherentni, uskleni viziji. To se meni pri pripravi te teme in tega poročila zdelo pomembno. Poročilo povdarja tudi, da sta pomembna učinkovita raba energije in varčevanje z energijo, zlasti glede na našo odvisnost od uvoženih energentov. Torej, varčevanje za energijo in bolj učinkovita uporaba energije sta pravzaprav ključna vidika naše prihodnje politike. In tudi povpraševanje po energiji med državljani je zelo pomembno. Kako to povpraševanje nastaja, kako se manifestira, vse to seveda vpliva tudi na to, kako naj bodo videti infrastrukture in kakšne investicije naj bi namenili tem energetskim infrastrukturam trajnostni model moramo s tem v zvezi eh, razviti, ki bo zasnovan na varčevanju z energijo in ki bo seveda natančno ugotovil, kaj imamo in kje so še vrzeli pri razvoju energetske infrastrukture. Naslednja točka, od kateri je govora v tem poročilu, se nanaša na inteligentna omrežja. Včeraj na hearingu oziroma javni razpravi so nam strokovnjaki povedali, kako je to pomembno. Mislim, da v tem osnutku poročila že moramo uh, začeti razmišljati tudi o tem, kako uh, ideje, ki smo jih včeraj slišali od strokovnjakov, vključiti sem. Torej, razvoj inteligentnih omrežij je ena stvar, tesno s tem povezano pa je še nekaj, namreč eh, tako imenovana inteligentna mesta. To se nam zdi tudi pomembno. Dosti krat to morda pozabljamo ali zanemarjamo. Torej, energetska politika mora biti takšna politika, v kateri so prisotni mnogi eh, dejavniki in politični subjekti na eh, ravni Evropske unije, potem to so posamezne države članice, pa tudi Evropske regije in predvsem in zlasti komune, torej občine. Varčevanje z energijo namreč ni možno, ne bo nikoli uspešno, če ne zagotovimo sodelovanja občin in mest, ki morajo ozavestiti svoje državljane o načinih in metodah, kako varčevati z energijo. To so, oni so pravzaprav tisti, ki morajo dati ustrezne spodbude za varčevanje z energijo in to na zelo različne načine od ustvarjanja eh, eh, občinskih eh, političnih okvirov pa do cele vrste konkretnih uspehov. Torej, razvoj inteligentnih omrežij in inteligentnih mest je tudi izjemno pomembna naloga regionalnih organov. K temu pa spada še en vidik, ki ga povdarja to poročilo, namreč neke vrste decentralizacija, v zvezi z upravljanjem energetske infrastrukture je potrebna. V preteklosti smo imeli popolnoma centralizirano proizvodnjo, naprimer električne energije. Ta centralizacija bo seveda v mnogih vidikih eh, še ostala, ker je pač nujna, ampak istočasno moramo na decentralizirani način ravnati z in upravljati z temi energetskimi infrastrukturami. In eh, potrošniki morajo na ta način postati tudi subjekti proizvodnje in distribucije ter eh, porabe energije, zlasti električne energije. To je tudi povezano z konceptom inteligentnih mest in politike varčevanja z energijo in eh, politike učinkovite rabe energije. V poročilu v 24 in 25 točki omenjam celo vrsto eh, meril, kriterijev, ki jih moramo upoštevati za to, da bi izbrali najbolj pomembne projekte na tem področju. Ne bom vseh eh, našteval teh eh, meril, kajti mislim, da so popolnoma jasno našteta in opisana v poročilu. Ampak Kolegice in kolege, bi se eno želel upozoriti na naslednje. To, ta merila so zelo pomembna. Poleg tega vse pobude, ki se sprejemajo pri ugotavljanju teh meril oziroma kriterijev, ki so me, zame zelo pomembna, kajti konec koncev nekaj teh pobud že imamo, namreč eh, projekti ki jih bomo na tem področju eh, razvijali, morajo biti v evropskem interesu. Nujnost projekta mora biti prikazana na podlagi hierarhije infrastrukture, potem skladnost s podnebnimi okoljskimi cilji in tako naprej in tako dalje. To se mi zdi, da je zelo, zelo pomemben del tega poročila in eh, celotne razprave o tej temi. Zato vas pozivam, da morda s svojimi pripombami to še dopolnite. Potem vprašanje postopkov za izdajo dovoljen v zvezi s projekti. Z obema strokovnjakoma včeraj smo, mislim, da kar izčrpno razpravljali tudi o tej temi. Včeraj sem slišal marsikaj, kar je že v tem poročilu vključeno in tega sem zlasti vesel. To, kar potrebujemo, so bolj hitri postopki za izdajo dovoljen v Evropi kot celoti, in le na ta način bomo lahko tudi pospešili časovno gledano vse te projekte. Vsekakor potrebujemo neke vrste pristop eh, vse na enem mestu, ko gre za celo vrsto teh projektov. Pri njih je pomembno tudi sodelovanje državljanov in sicer od prvega trenutka načrtovanja nekega projekta, torej državljane je treba vključiti v ta proces od začetka in sicer zato, da bomo zagotovili ustrezno podporo tem projektom so strani državljano. Od vsega začetka torej morajo biti občani vključeni v to, takrat, ko je treba še razmišljati o tehničnih alternativah in tako naprej. Tako bi morali postopati zato, da bi uh, si zagotovili zaupanje državljanov. Kajti vemo, da te vrste projekte lahko državljani zaustavijo, blokirajo, to se je dogajalo v preteklosti. In uh, zato je treba vnaprej misliti na to državljanom, je pač eh, treba prikazati, kakšne so prednosti posameznih projektov in se izogniti, kadarkoli se da, slabostim. In končno, finančni inštrumenti strokovnjaka sta včeraj tudi tukaj predstavila nekaj zamisli, ki sem jih sam že vključil v to uh, poročilo. Trg mora tukaj biti temelj za načrtovanje in izvedbo teh eh, projektov. Seveda je to povezano tudi z transparentnimi tarifami potem zelo stabilni zakonodajni in regulativni okvir je v ta namen potreben, zato da se sploh lahko podjetja, ki želijo vlagati v, to, v ta sektor, eh, lahko lotijo svojega načrtovanja. Potrebujo ne samo finančno stabilne pogoje, temveč tudi zakonodajno stabilni eh, okvir, zakonodajni okvir. Zlasti kadar gre za velike projekte, ki so v, pomembni za celotno javnost. Seveda pa je tukaj treba združiti zasebna in javna sredstva. Torej, partnerstva javno-zasebna so potrebna. Naj se vrnem sedaj na začetek ob koncu. Ta katastrofa na japonskem ni tipična, je skoraj da apokaliptična, kot je včeraj rekel komisar. In glede na to se mi zdi, da je aktualnost tega poročila postala še večja. To, kar potrebujemo, je jasna skupna politika, da bomo lahko projekte na področju energetske infrastrukture ustrezno zastavili in tudi uveljavili. To poročilo, kolegice in kolegi, je pravzaprav znak za neke vrste nov novo smer delovanja na tem področju. Ob koncu bi se želel zahvaliti uh, kolegicam in kolegom, poročevalkam in poročevalcem v Senci, pa tudi vsem ostalim, ki so sodelovali pri pripravi tega osnutka. Vsem se torej zahvaljujem tistim, ki ste se obrnili name in mi posredovali svoje uh, predloge, kako izboljšati poročilo. Hvala, gospod predsednik. Najlepša hvala. Gospod Sosa Wagner, 13 se vas je že javilo k besedi, ob desetih pa moramo začeti z naslednjo temo dnevnega reda. Torej vsak dobi na voljo samo dve minuti, sicer ne bomo prišli skozi. Hvala. Gospod Karins kot eh, poročevalec v senci. Hvala kolegice in kolegi, hvala poročevalcu. Ta razprava je zanimiva na današnji dan. Gotovo bomo vsi imeli dostop, dosti predlogov sprememb, ampak ti ne bodo usmerjeni v spremembo vsebine srčike tega poročila, temveč bomo poskušali samo dodelati nekatere vidike. Ena od zadev, ki je bila prisotna včeraj tudi na naši javni razpravi, se nanaša na tole strokovnjaki, ki so bili povabljeni na to javno razpravo, niso govorili o nečem, kar je pomembno za me, to je skupni trg. To mora biti cilj, zato da v Evropi hočemo imeti neko eh, energetsko infrastrukturo. Hočemo imeti skupni enotni trg, tako da učinkovitost eh, delovanja tudi v energetskem sektorju povečamo v korist vsakogar. Na ta način šele bomo zagotovili interes zasebnega sektorja za investicije v ta, te projekte. Nekateri moji predlogi sprememb bodo poskušali bolj povdariti te vidike. Ne pravim, da niso v poročilu, ampak mislim, da jih je morda treba nekoliko bolj povdariti. Ko bo komisija pripravila za nas zakonodajni predlog, bomo na ta način imeli dobro podlago za to celotno temo. Mislim, da kar zadeva več podrobnosti, pa je bolje razpravljati o njih potem, ko bomo že imeli te predloge spremem pred seboj. Hvala, gospa Madurel. Najlepša hvala, gospod predsednik. Najprej čestitke gospodu Sosa Wagnerju k njegovemu delu in hvala za natančno opredelitev tega poročila. Sama se strinjam s tistim, kar je rekel gospod Sosa Wagner na začetku. Jasno je, da je to vprašanje sedaj še bolj pomembno glede na situacijo, kakršna vlada, zlasti na japonskem samo nekaj kratkih pripomp in naši predlogi sprememb bodo šli v to smer. Predloge sprememb bomo pripravili tudi v smislu angažiranja Evropske unije, ko gre za večje sodelovanje med državami članicami, ko gre za leto 2020 in pozneje, zlasti ko gre za uporabo obnovljivih virov energije. Ob deseti obletnici razvoja teh načrtov lahko ugotovimo, da še nismo te energetske infrastrukture ustrezno razvili, da bi bila res v interesu celotne Evrope. Tukaj se je zgodilo lani junija in to so naši gosti včeraj tudi povdarili, je pokazalo, da nimamo evropske vizije. To vizijo pa lahko razvijemo in okrepimo tako, da prepustimo komisiji vodilno vlogo, da ugotavlja, ali desetodstotni cilj dosegamo ali ne. In da eh, ukrepamo, če tega nismo naredili. Eh, finančne inštrumente, ki izhajajo iz eh, trga, povdarja poročevalec. In seveda, ker zadeva posebne obveznice, tako imenovane projektne obveznice, to je ena od možnosti, ampak mislim, da moramo bolj povezati na eni strani oblikovanje energetskih infrastruktur, ki jih potrebujemo, in Evropo v letu 2050. Končala bom. Torej, uh, predloge sprememb bomo pripravili zlasti za prve pilotne projekte sev, na severu in jugu Evrope. Kot poročevalka v Senci pa se želim zahvaliti poročevalcu gospodu Sosa Wagnerju za zelo eh, veliko pripravljenost pri eh, pripravi tega poročila. Hvala predsednik. Gospod Valjan. Gospa Valjan. Hvala, predsednik. Tudi sama želim najprej čestitati poročevalcu za to izčrpno poročilo. Moram reči, da njegove predloge v celoti podpiram. Sedaj pa še nekaj besed. Ko govorimo o načrtovanju in financiranju infrastrukture, moramo gledati do leta 2050. Komisija je pripravila načrt, časovni načrt 2050 vendar v njem moramo uskladiti vse naše cilje. Vsekakor je to zahtevna naloga tudi za nas, kajti težko bo uskladiti različne cilje na področju konkurenčnosti, varnosti oskrbe z energijo, boja proti podnebnim spremembam in tako naprej. Drugič, kar zadeva financiranje. Sama sem še naprej prepričana, da mora, mora biti trg in zasebne investicije tukaj eh, tiste, ki pre, prevladujajo. Ponekod pa so tudi javno-zasebna partnerstva možna rešitev. Potem tako imenovane projektne obveznice se nam zdijo zanimiva možnost in mislimo, da bi o tem komisija morala natančno razmisliti. To bi namreč lahko bil pomemben finančni inštrument za milijarde eh, evrov, ki jih mora Evropa investirati v to področje. Tudi lastništvo energetske infrastrukture je nekaj, o čemer moramo kaj reči. Dosti krat gre pri eh, te vrste lastnikih za eh, Eh, hčerinske družbe, povezane družbe in tako naprej. In dosti krat se zgodi, da natančno ne vemo, kdo je zakonsko odgovoren za spoštovanje določenih pravil, zlasti, ko gre za urejanje dostopa do teh infrastruktur. Ob koncu bi rekla, da merila, ki so tukaj zapisana za projekte, ki so v evropskem interesu, morajo biti nekoliko bolj dodelana, bolj odločna varnost oskrbe z energijo in večja tržna konkurenčnost in konkurenca morata biti zlasti uh, merili za javna sredstva. Hvala. Gospod Žadu. Euh, Hvala, gospod eh, predsednik. Najprej naj pozdravim delo in predstavitev poročevalca danes tega poročila. V dveh minutah naj to povem. No, želel bi se osredotočiti na pluse in minuse, ampak želel bi predvsem povdariti, da moramo spoštovati in podpreti hierarhijo, ki je tukaj omenjena. Torej, pro, nujnost projekta mora biti prikazana na podlagi hierarhije infrastrukture. Potem osredotočiti se moramo na inteligentna omrežja, pa še nekaj se mi zdi dobro, namreč, da moramo bolj upoštevati možnosti obnovljivih verov energije, zlasti v Severnem morju. Desetletni razvojni načrti morajo to upoštevati. Eh, hvala, da ste upoštevali tudi CO2 litič ali selitev industrijskih verov toplogrednih plinov izven Evropske unije. Tukaj obstaja tveganje, da bo prišlo do tega pojava, če eh, ne bomo pri načrtovanju energetske infrastrukture upoštevali tega, te nevarnosti. In končno kriteriji za ista dovoljen in identifikacijo, mislim, da je nujno tukaj zagotoviti odprt postopek. To, bil, to so bili plusi, minusi. Zakaj še vedno govorimo o plinu, ki ga pri, eh, eh, delujemo iz katranskega peska? To se nam zdi še vedno popolnoma nerealna opcija. No, komisija želi to preveriti dobro, kar zadeva eh, skladiščenje CO2. -ja. Tukaj nismo ravno tako navdušeni kot poročevalec, ampak. Eh, Eh, strinjamo se, da bi morala eh, komisija narediti neko vrste posnetek stanja na področju teh eh, projektov. Torej, postopki za izdajo dovolen, hitrejši in bolj pregledni morajo biti, to je že res. Ampak na ta način ne smemo biti prehitri in ne upoštevati naprimer nekaterih vidikov škodljivih vplivov na okolje. Včasih so razlogi za počasno delo pač utemeljeni. Hvala. Gospod Šimanski. Dziękuję bardzo. Mm, ja myślę, że mamy dobry... Najlepša hvala, gospod predsednik. Mislim, da se danes nahajamo na zelo dobrem začetku, izhodišču, kar zadeva odziv Evropskega parlamenta na sporočilo komisije. Zdi pa se mi, da bi morali tukaj še nekaj m, mm, povdariti, namreč merila diversifikacije. Seveda, kadar gre za eh, investicije iz javnih sredstev, moramo vedno biti previdni in eh, moramo ta sredstva rabiti samo takrat, kadar obstaja javni interes, kadar bomo z temi eh, investicijami ustvarili dodano vrednost za Evropo. In za diversifikacijo se nekateri trgi še zelo mučijo. Recimo, gasifikacijo bi morali povečati, torej uporabo plina. In eh, pri tem potrebujemo tudi veliko infrastrukture. Jasno, da eh, ne moremo najti neke vrste idealno eh, strukture investicij, ampak mislim, da bi morali javni interes, interes Evrope tukaj vedno bolj upoštevati. Hvala. Gospod Görek. Jaz sem imel sovotelne kure še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 tem, v teh dnevih pogovarjamo o energetski strategiji za srednje in dolgoročno no perspektivo, kaže na to, da v Evropski uniji še nimamo skupne energetske politike, da pa jo morda v prihodnosti lahko imamo. Štiri pripombe imamo v zvezi s tem poročilom. Seveda bom pripravil tudi predloge sprememb, ki se bodo osredotočili na to obstaja veliko krajev, ki so še vedno preveč odvisni od zlasti eh, ruskega plina. Govorim predvsem o eh, vzhodnih eh, državah Evropske unije. Zato moramo ustvariti bolj to os sever-jug. Drugi, drugi problem je implementacija. Dosti krat se zgodi, da rabimo porabimo javna sredstva, ne da bi predtem uh, eh, izvrševali in uporabljali vse potrebne predpise in zakonodaje. In potem ne vemo, ali smo resnično na pravi poti ali ne, kot je rekel gospod Šimanski. Potem postopki izdanja dovoljen. Skoraj da vsi udeleženci včerajšnje javne razprave so govorili o tej tematiki. Pri postopkih izdanja dovoljen je nesprejemljivo, da včasih traja celo desetletje za recimo večji čezmeni projekt, da se pridobijo vsa dovoljenja. Potem finančni inštrumenti. Tukaj je je treba upoštevati javna sredstva, pa tudi eh, tržno pobudo. Vsekakor pa nujno potrebujemo najprej trdni eh, zakonodajni okvir. Hvala. Hvala lepa, gospod Girek. Centruje se na zauženjah sprejema. Hvala lepa. Sporočilo se osredotoča na domneve, ki jih je potrebno izpolniti. In enostavno je predvideni, predvideti, da gre za okolje, za konkurenčnost in za nekatere druge stvari, ki jih sploh ne bom naštel. Vendar pa glede na vse te domneve, so tržne sile tiste, ki bi naj postopno vodile infrastrukturo skupnosti. Mislim, da to ne sme biti tako in tudi če bi bilo tako, to mislim, da ni optimalna rešitev. Kajti to, kar potrebujemo, je projekt, vizija, celovita vizija, o kateri lahko razmislimo. Prav tako imam kar nekaj podrobnih pripomp. Najprej peta točka glede strateškega načrtovanja. Poročevalec nas opozarja, na razvoj infrastrukture med EU in tretjimi državami. To je nekaj, kar je že bilo omenjeno, vendar pa ne strinjam se s, z mojim predhodnikom, kajti to lahko poveča tveganje selitve viro CO2. S tem se ne strinjam. Ne moremo si predstavljati evropskih omrežij, ki bodo ločeni od zonanega sveta. To je neumnost. in eh, tudi vmešavanje komisije ni v skladu s porozumi STO, kajti potem bi morali ustaviti trgovino s Kitajsko, naprimer. Prav tako bi morali upoštevati pri infrastrukturi tudi časovne pase in podnebje in tudi tega ni v tem poročilu. In na koncu prenos energije iz severa na jug. Tukaj potrebujemo novo infrastrukturo, da, nova omrežja, to je jasno vendar pa to tudi z Baltskega morja, na primer. O tem smo govorili že včeraj. Hvala lepa. Kavaljo. Gospa Karvaljo. Hvala lepa, gospod predsednik. Eh, rada bi se zahvalila kolegi Sosi Wagnerju. Čestitke za zelo dobro poročilo. Samo dve točke bi rada omenila. Najprej pomen uporabe plinske infrastrukture mm, Pirenejskega polotoka, da bi to tudi vključili. Skupaj Španijo in Portugalsko imamo sedem LNG terminalov in izvajanje in izboljšanje infrastrukture za povezovanje bi omogočilo tudi prispevanje k temu, da bi te zmogljivosti, ki jih imamo glede tekočega plina, lahko razširili na vso Evropo. Tako bi okrepili tudi notranji trg Evrope. Druga pripomba, to bom vključila kot predlog spremembe, v poročilu je govora o energetskih otokih. Rada bi omenila tudi prave otoke, geografske otoke, ki so izolirani imamo kar nekaj otokov v Evropi in to so ultraperiferična območja, to so naprimer Madeira, Kanarske otoki, pa tudi francoske ultraperiferne, francoske ultraperiferna področja, ki so tudi nekoliko zaostanko in mislim, da moramo to tudi umeniti. Sicer pa sem zelo zadovoljna s poročilom. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod van Nistelrooy. Prav, ok, Hvala lepa. Gospod predsednik, tudi sam bi se rad zahvalil poročevalcu. To je resnično dobro poročilo, pravi trenutek. Gre za to, da moramo omeniti tudi javno odgovornost in to konkretno udejaniti, ne samo govoriti o tem. Najprej, kar se odobritev tiče, da mislim, da smo včeraj že imeli dobre primere. Nemčija, nizozemska, poskrbljeno je za to, da so postopki sedaj tudi za dve tretjini krajši kot prej zaradi krize. In potem govorili smo o povezavi severa z jugom. Vendar pa kdo bo investiral v veternice? ali je to resnično naša prednostna naloga. O tem moramo razmisliti, vse skupaj moramo uravnotežiti in potem lahko to prevzame trg. In še tretja točka, projektne obveznice. Mislim, da moramo kriterije veliko bolje oblikovati, torej mislim, da moramo napredovati in nekako moramo seveda tudi omeniti meje. Torej, če bomo imeli projektne obveznice, bomo potem morali vključiti v to tudi čezmejne projekte. Če bomo to storili, potem bomo tudi bolj konkretni. In potem še regionalni pristop. Govorimo o makroregijah, govorimo o Baltski regiji, regiji Severnega morja. Mislim, da je to zelo dober pristop za to, da bi omrežja povezali. Fotikal. Hvala lepa, gospod Tikal. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau și eu să îl felicit pe domnul Susan Wagner pentru... Hvala lepa. Tudi sama bi rada čestitela poročevalcu gospodi, gospodu Sosi Wagnerju za to zelo obsežno poročilo. Naj izpostavim potrebo po pametnih omrežjih. Rada bi izpostavila tudi pomen energetske učinkovitosti. potrebno je modernizirati urbana omrežja. To bi bilo potrebno bolj izpostaviti. Govorim o centralnih ogrevalnih sistemih za mesta v Evropi, še prav posebno za novejša mesta. Ta omrežja so zastarela in potrebno bo predvsej investicij. Prav tako bi rada večji pomen pripisan energetske solidarnosti. Dejstvo je, da je zelo pomembno, ponuditi energijo vsem državljanom Evropske unije po spremljivi ceni. To je ključni cilj za Evropsko unijo. Nečesa pa nisem dobro razumela v tem poročilu. In sicer gre za točko 5, morda bi poročevalc lahko bolj podrobno to razložil. Mislim, da je pomembno, da izpostavimo tudi pomen regije Črnega morja in Južnega koridorja. Kar se pametnih omrežij tiče, pa mislim, da bi morali bolj izpostaviti električna vozila za omrežja pametnega prometa in na splošno pametno omrežje in mislim, da bi morali tukaj bolj razvijati zadeve na regionalni in lokalni ravni. Govorili smo o pametnih mestih, energetske učinkovitosti. Vse to mora biti bolj izpostavljeno v tem poročilu in potem rok bi moral biti 2013, ne 2014. Hvala lepa. Gracias, eh, Vidal Quadras. Hvala lepa. Tudi sam bi se rad zahvalil in čestital profesorju Sosi Wagnerju za njegovo odlično poročilo. Uspelo mu je doseči nekaj, kar je predvsej težko v evropski politiki. Predstavljajo jasno, natančno, uravnoteženo poročilo. sedaj pa skušamo dopolniti dobro delo, ki ga je upravil. Pripravil bom kar nekaj predlogov, ki sem jih pripravil v povezavi z gospodom Karinšom, poročevalcem senci za mojo skupino. Imamo tri kategorije predlogov sprememb. Nekateri govorijo o energetski učinkovitosti in tukaj izpostavljamo zamisel, da je to priložnost za podjetja, in za konkurenčnost. Ne gre samo za to, da bi skušali zniževati potrebe po investicijah. Energija mora biti gonilo za investicije in za to, da bomo resnično imeli pametne omreže. Še prav posebno glede na to, da imamo vedno več obnovljivih virov energije v naši energetski mešanici. Druga skupina pa se nanaša na kriterije za izbiro projektov evropskega interesa tukaj imamo kar nekaj sprememb glede strukture in vsebine. Vendar pa, Evropska unija je zelo raznolika in zato ima različne potrebe, specifike in okoliščine za energetsko politiko. Zato moramo storiti vse, kar je v naši moči, da bi dosegli dogovor o teh ključnih točkah. In potem še zadnja skupina predlogov sprememb zadeva pravice in eh, postopke odobritve, nekoliko sem eh, skeptičen glede vzpostavitve fiksne meje ali roka za te postopke. In nisem prepričan, ali bo komisija lahko vplivala na to, ko bo premeni, skušala spremeniti administrativne postopke držav članic. Mislim, da moramo biti bolj realistični. In morda se vzeti na voljo pet let, da bi morda potem komisija lahko premislila o postopkih o kršitvi po 194. členu pogodbe. Mislim, da je to morda bolj realno in eh, tudi bolj spoštuje primarno zakonodajo, kakorkoli že. Čestitke še enkrat poročevalcu in seveda sem na voljo za pomoč, kjerkoli bom lahko. Hvala lepa, gospod Pilar de Castillo. Hvala lepa, gospod predsednik. Tudi sama bi rada resnično srčno čestitala poročevalcu. Ostali so to že storili. Zelo zanimivo, poročilo, osnotek poročila smo dobili in sedaj na podlagi tega lahko skušamo vključiti nekatere predloge sprememb. Gospod Karinš je omenil na primer zamisel, da bi pojasnili nekatere točke poročila, vendar pa gradili bi na tem, kar že imamo. Ko govorimo o transportni infrastrukturi, se upravičujem, o energetski infrastrukturi, moramo govoriti o dveh različnih tipih. Imamo transport in potem razdeli na omrežje. Ko imamo to, je potrebno tudi govoriti o razvoju in uporabi najnovejše tehnologije. Vse skupaj je potem seveda povezano s transportom. Kaj ti, če imamo razrešene težave glede prenosa nimamo pa energije, potem ne uporabljamo energije učinkovito. In zato so pametna mreža tako pomembna, kajti potrebno je to uporabiti tudi v omrežjih pretvorbe. Potrebno je pomisliti na električne avtomobile, potrebno je biti bolj učinkovit pri energetski rabi, pri potrošnji energije in zato moramo imeti omrežja prenosa energije, ki bodo uporabljala najnovejšo tehnologijo. To pomeni, da moramo seveda uporabiti tehnologije IKT. To je tisto, kjer bo ta tehnološki razvoj lahko pomagal pri izboljšavi omrežja. Komisija mora biti vodilna na tem področju. In sporedno s tem morajo razviti pametna omrežja, in omrežja prenosa. Tudi poročevalec se tega zaveda, vendar pa mislim, da je to potrebno bolj izpostaviti in komisija mislim, da to že počne. Mislim, da je potrebno ta področja bolj izpostaviti, tako da bom podala predlog spremembe glede eh, velikih projektov, da bi si ogledali stroškovno učinkovitost teh omrežij. Potem pa bomo skušali torej razviti tudi pametna mreža, pritegniti investitore, to se mora zgoditi pred letom 2011, torej še letos. Potrebno je razviti infrastrukturo za prenos. Čestitke dragemu prijatelju, gospodu Sosi Wagnerju. Hvala lepa. Macaros. Hvala lepa. To je odlično poročilo, ki ga je pripravil Sosa Wagner. In eh, priznati moramo, da je to poročilo bilo predloženo v časih krize in ker se zadeve eh, vsakodnevno spreminjajo. Po japonski bodo tudi druge države članice spremenile svojo energetsko politiko. Tudi mi bomo seveda odvisni od tega, zato moramo gledati v prihodnost. In to poročilo mora razviti vizije za prihodnost. Pripomnil pa bi rad sledeče. Plinska infrastruktura v tem poročilu ni prav posebno omenjena. Mislim, da bi morali izkušnje iz plinske krize iz leta 2008 tudi upoštevati. Takrat smo imeli poročilo Vidala Kvadrasa. Seveda je to sedaj trenutek, včasih krize, ko pripravljamo najboljša poročila. Torej, spet se moramo spomniti teh naukov. Dobro bi torej bilo uporabiti tudi te izkušnje. Države članice bi morali pozvati tiste, ki se še niso udeležile izvajanja priporočil tega poročila, da to storijo. Srednja in vzhodna Evropa je zelo odvisna od Rusije, kar se zemljskega plina tiče. In mislim, da bi morali infrastrukturo razviti tako, da bi se temu v prihodne izognili. Imamo že pozitivne signale, torej določene povezave med severom in jugom že imamo, se gradijo. Tudi med Slovaško in Mačarsko, naprimer, smo sprejeli odločitev, da bomo vzpostavili tako povezavo. To je napredek. Predlogi za sodelovanje držav članic pa bi morali biti tudi upoštevani v tem poročilu. Hvala lepa. Frau Hohl. Gospa Hol. Hvala lepa. Zelo pozdravljam to poročilo in ga odločno podpiram. Predloge sprememb ne želijo spremeniti smeri poročila, želijo samo razširiti nekatera področja. Še prav posebno bi rada povedala nekaj več o energetski učinkovitosti in o načinu, zakaj je pomembno razmišljati o popraševanju, ko govorimo o dobavi. In potem tudi pametni števci. Mislim, da je potrebno podariti in ustrajati, da je končni porabnik in potrošnik tisti, ki bo pridobil zaradi pametnih števcev, ne samo industrija. Zagotoviti moramo, da bodo pametni števci torej imeli tudi displej za potrošnike in da bomo lahko vse skupaj nadzorovali v stavbah. Upreti pa se moramo podjetjem, ki skušajo nekako že sedaj pripraviti pametne števce pred uredbo, zato da potem ne bi bilo treba upoštevati nekaterih zadev, ki bodo uredbe. Odločno pa podpiram smer poročila. Hvala lepa. Odi. Gospod Odi. Merci, euh, Hvala lepa, gospod predsednik. Tudi sam bi rad čestito poročevalcu in eh, rad bi povedal, da je potrebno govoriti o energetski infrastrukturi tudi politično. Kaj pravzaprav je energetska infrastruktura? Govorimo o transevropskih omrežjih, o tenih ali gre za to strukturo? Ne, rad bi spregovoril o evropskih omrežjih, ki so zajeti v poročilu poročevalca, pa bi rad vprašal tudi o zakonih intelektualne lasnine. Kdo je lasnik teh omrežij? Ali ne bi morali razmišljati o velikem evropskem podjetju, ki bi bilo odgovorno za last te infrastrukture in za investicije? Čeprav mislim, da je konkurenca dobra za končne cene, mislim, da to ne bo težava, kajti vse je urejeno in že nadzorovano. Torej, to vprašanje lastništva in lasti, to je ključno vprašanje za Evropo. Ali lahko jamčimo, da bodo tisti, ki so lastniki energetskih omrežij, ki spoh ne vemo, kdo so, da bodo torej ti zavarovani, da jih bodo države zavarovale, da jih ne bo, naprimer, kupil Gazprom ali druga podjetja. To moramo jamčiti. Torej, nekako moramo to storiti. Ja. Hvala lepa. Sedaj pa dobi besedo komisija. Običajno vem, kdo je tukaj prisoten strani komisije, sedaj pa ne vem. Prosim, komisija. Much, um. Hvala lepa, gospod predsednik. Čestitke tudi z moje strani poročevalcu gospodu Sosi Wagneru, ki je opravil zelo dobro delo. Dobro je razložil vsa vprašanja in izzive, s katerimi se soočamo, kar se energetske infrastrukture tiče v čezevropskih omrežjih. Mislim, da je tudi včerajšnja predstavitev prinesla veliko koristnih elementov v razpravo, ki se že kažejo v osnotku poročila. Naj podam nekaj pripomp najprej, kar se opredelitve projektov evropskega interesa tiče. Seveda si želimo odmakniti od že vnaprej definiranih seznamov projektov in želimo imeti skupno dogovorene prednostne naloge. To pomeni, da potrebujemo preglednost, merljive, preverljive kriterije, da bi prepoznali te projekte. In trenutno sodelujemo eh, z operaterji, omrežji za prenos, ki so lasniki, to je za informacijo, imamo predhodniko odijo, ki je govoril, da bi torej vse skupaj tudi z vsemi udeleženimi strani bilo dogovorjeno. Potrebno je izpostaviti, da so vsa ta vprašanja, o katerih je govora danes, potrebno upoštevati. Ključevanje trga, integracija trga gospod Karin še dejal, kako pomembno je to. Seveda je infrastruktura temelj za integracijo na trgu. Varnost oskrbe, ki je kriterij, ki ga ni uporočilo gospoda Soze Wagnerja, ki pa je zelo pomemben. Mislim, da smo to že slišali tukaj odbor, veliko poslancev je o tem govorilo. Varnost oskrbe je zelo pomembno gonilo za izgradnjo nove infrastrukture delno tudi zato, da ne bi imeli energetskih otokov, naprimer Balsko področje ali na področju vzhodne in srednje Evrope, ker že imamo seveda regionalno sodelovanje in vidimo, kaj je potrebno. Tukaj pa želim zagotoviti vsem, pomiriti vse, ki se bojijo, da še vedno imamo energetske otoke, da zelo trdno delamo, zelo trdo delamo na baltskem področju in skušamo razrešiti vse težave, ki so na tem območju. Začeli smo tudi s priobaljnimi omrežji in že imamo memorandum o soglasju, ki je naštel vse težave, ki se jih je potrebno ogledati. In torej imamo vsa vprašanja, ki se jih je potrebno ogledati. Začeli smo tudi z nekaterimi povezovalnimi omrežji med Polsko, Romunijo, Bolgarijo, Slovaško, Hrvaško da bomo videli, kako lahko Baltsko področje povezujemo z Jadranskim morjem. Torej, zadeve napredujejo morda hitreje, kot eh, ste to tukaj morda razumeli. Mislim, da je to dobra novica. Zelo veliko dobre volje je na strani vseh, da bi prepoznali projekte evropskega interesa in da bi zagotovili oskrbo za energijo za vse, varnost oskrba za vse. Seveda je to dobra novica, pogledajte pa se moramo težave, poznamo jih. Včeraj smo bili zelo jasni, da so dovolilnice zelo in odobritev zelo pomembno vprašanje. Jasno je, da tukaj potrebujemo vašo podporo desetletje predolgo obdobje. Naprimer, ko govorimo o časovnih omejitvah, gospod Vidal Kvadras je podal svoj predlog, to sem si zabeležil, vidim pa tudi vašo podporo za vse na enem mestu. Bomo pa seveda tudi mi navdihnjeni z nizozemskim nemškim primerom, kako zmanjševati zamude. Kar se financiranja tiče, mislim, da je potrebno imeti pravi zakonodajni okvir in tukaj je tudi nacionalna zakonodaja zelo pomembna, da bomo videli, kako lahko resnično ustvarjamo pravo zrače za investicije. Seveda pa bomo verjetno potrebovali tudi še sredstva na evropski ravni. In morali si bomo gledati tudi inovativne finančne instrumente. Kar se pametnih omrežij tiče, pa bi rad dejal, da bo komisija pripravila sporočilo, zelo malo, da boste lahko videli, da smo se ogledali vsa ta vprašanja, o katerih je govora in pametna omrežja, kot smo dali včeraj, to je vprašanje za distribucijo, vendar pa je to seveda zelo pomembno za zagotovitev energetske učinkovitosti in za resnično dobro upravljanje um, s popraševanjem. Hvala lepa za vse te predloge. To je vse zelo koristno za pripravo zakonodajnih postopkov. Hvala lepa. No, no, hvala lepa. Poročevalec, prosim. Še enkrat. Da, ja, hvala lepa. Gospod predsednik, najprej bi se rad bi se rad zahvalil vsem za prijazne pripombe glede mojega poročila. Na kratko se bom odzval na vprašanja, ki so bila specifično namenjena meni, kar se tiče selitve virov CO2 v 15. odstavku poročila. To je težava, ki ni v poročilu komisije in gre za odnose med Evropsko unijo in tretjimi državami. Gre za peti odstavek. Potrebno je torej si ogledati, kaj bi lahko spremenili in razviti nekakšen mehanizem za izračun tveganja za selitev virov in uh, izvajanje zakonov, ki jih že imamo. Kar se pripom gospoda Odija tiče, pa je upravičeno izpostavil vprašanje lasti, lastništva omrežja in tako dalje. To je bilo tudi omenjeno včerajšnji razpravi strokovnjaki. Seveda imajo države različne odzive, vsaka država članica ima svoj način za reševanje tega vprašanja. Včasih so poskušali staviti na raznolikost, včasih niso našli najboljših odgovorov, kakorkoli že, To je nekaj teh vprašanj. Omenili ste tudi energetske otoke, očinkovitost, trg, enotni skupni trg. To so pomembna vprašanja. Mislim, da bomo imeli priložnost, kar se razprave o prilogih sprememb tiče, spregovoriti tudi o vseh teh vprašanjih. Rok je čez nekaj dni in na to se bomo še vrnili in vse skupaj si bomo ogledali tudi potem v luči teh prilogov sprememb. Torej še enkrat hvala lepa vsem upam, da lahko še naprej računam na vašo podporo. Hvala lepa. Hvala lepa. Naj vam sporočim, da je rok 17. marec opovdne, 14., 15. ali 16. aprila bomo o tem govorili v odboru, 26. maja pa bi naj to imeli na plenarnem zasedanju. Tako zaključujemo in prehajamo na naslednjo točko. Gre za vprašanje analize za zniževanje topogrednih plinov za več kot 20 odstotkov in za oceno tvega naselitve industrijskih virov topogrednih plinov izven EU. Pripravljavka mnenja je kolegica Romana Jordan Cizel, da pa je bolna in uh, njeno vlogo bo prevzela gospa Karvaljo. Hvala lepa. Um, Hvala lepa. gospod predsednik. Torej, spregovorila bom o imenu gospe Cizel, ker je bolna. To bom storila z veseljem. Povzemam mnenje. Pripravljaka mnenja je pripravila pet točk. Prva točka je sledeča. Poročevalka želi povedati, kje trenutno smo pri našem 20-odstotnem cilju, ali smo na pravi poti ali ne, glede na dejansko gospodarsko krizo, v kateri smo, in potem izpostavljamo tudi trajnostni cilj za leto 2050. Druga točka. Poročevalka želi prepoznati in govoriti o mehanizmih za premik prek 20 odstotkov, gre za ETS, za energetsko očinkovitost in za okvirni program. In tretja točka je posvečena glavnim prednostim in vplivom in želi izpostaviti prednosti, da bi se zavezali cilom prek 20 odstotkov. Poročevalka prosi komisijo, da bi analizirala, kakšen vpliv bi imel, če bi se enostransko zavezali k višjemu cilju, kakšne bi bili prednosti in pomankljivosti za Evropo. Četrta točka. Ocena tveganja selitve viro CO2. Mnenje omenja tudi z oceno tveganja za selitev viro in za oglično ceno. Ocena komisije je preveč optimistična, meni pripravljaka mnenja glede oglične cene. In potem še zadnja točka, nadaljne priložnosti in izzivi. Glavna točka je, da poročavka meni, da ne smemo govoriti samo o ciljih, podarek moramo nameniti tudi mehanizmom in orodjem, da te cilje dosežemo. Velik podarek je na teh orodjih instrumentih, da bi dosegli naše cilje. In končno želi poročevalka povabiti vse na predstavitev jutri od 9. do 12.30 do povdne v Jan 4Q1. To bo predstavitev na to temo. Prisotni bodo strokovnjaki iz raziskovalne skupnosti, industrije in komisije. Hvala lepa. Hvala lepa, da ste nam pomagali, gospod Karvaljo. Gospod Žadu ima prvi besedo, prosim. Oui, merci, monsieur le président. Uh, uh, et... Euh, Najlepša hvala, predsedujoči. Seveda. Imamo sedaj to razpravo v konstruktivnem duhu. Menim, da v zvezi s tem vprašanjem eh, bi lahko delali na različnih nijansah in tudi pripravili dobre kompromise. Še posebej, ko gre za ukrepanje proti podnebnim spremembam z jasnimi cilji, ki si jih je zastavila Evropska unija pri ohranjanju Evropske industrije. In zavedamo se, da morate v zvezi s tem upoštevati tudi selitev industrijskih virov toplogrednih plinov izven EU in tudi upoštevati oceno komisije in različnih znanstvenih inštitutov moramo biti odgovorni in realistični v zvezi s tem. To nas je pripeljalo eh, do priprave cele vrste amantmajev k temu poročilu. V poročilu poročevalke se pravi, da učinkovita Put je, da bi se držali 20 odstotkov in to govori o tem, da nismo dosledni z delom, ki je bilo opravljeno. Tudi v komisiji in eh, že ta mesec je bilo podanih veliko pobud tudi v zvezi s delom strokovnjakov. Zato bomo morali povečati naša prizadevanja in želje. Poročilo tudi pravi, da izhajajoč iz nekaterih informacij, sedanja usmeritev EU kot taka bo pripeljala do velikih selitev. Vendar ničesar tega ne utemeljuje. Imamo poročilo komisije in tudi druga poročila, ki lahko podprejo takšne informacije in zato še posebej, ko gre za selitev virov CO2, moramo ugotoviti posamezne primire eh, takšne selitve, zato eh, da bi ohranili eh, takšne industrije in takšne industrije naj bi se potem lahko tudi prilagodile realnosti. Prav tako se zavedamo, da eh, podjetja bodo morala veliko plačati zaradi svojih ambicioznih ciljev. Imamo celo vrsto poročil, ki govori o tem, naprimer podjetja kot so Mital, tako kot je bilo vsebovano v strokovnem poročilu, 1,5 eh, milijarde evrov plačujejo letno za eh, ukrepanje proti eh, podnebnim spremembam. Torej obstajajo podjetja, ki želijo izpolniti zahteve ukrepanja proti podnebnim spremembam in so tudi zelo učinkovita. Poleg tega bi želeli zagotoviti kompromis v okviru eh, tega odbora. In eh, obstajajo tudi določeni sektori, ki veliko tvegajo in moramo na tem področju biti dovolj odgovorni, zato da karkoli pripravi parlament ali komisija, eh, dokazuje, da naše ambiciozno zastavljeni cilji bodo tudi ekonomsko učinkoviti. Matijas. Hvala, predsedujoči. Strinjam se s tem, kar je bilo pravkar povedano menim, da imamo dobro podlago eh, za dobre kompromise in zato moramo sprijeti konstruktivni pristop, s tem se tudi strinjam. Ko govorim eh, konstruktivni pristop, eh, imam v mislih ne samo tisto, kar pričakujemo od komisije in sveta, temveč tudi sami moramo v okviru parlamenta predlagati ustrezne rešitve in dobro jih premisliti, če želimo imeti vpliv na zakonodajo pri ukrepanju zoper podnebne spremembe. Veliko tega imam v mislih in zato tudi pravim, da potrebujemo konstruktivni pristop, zato da bi lahko sestavili kompromisni predlog. Že sem omenila celo vrsto dokumentov imamo tudi terminski načrt za eh, pot ki nas bo pripeljala veliko dlje kot samo 20 odstotno znižanje do leta 2020, kar zadeva emisije toplogrednih plinov. Še posebej, ko govorimo o emisijah znotraj posameznih držav. In to je tudi vključeno v kompromis, ki je pravkar bil predstavljen. Prav tako menim, da je zelo pomembno, eh, da imamo povdarek na energetske učinkovitosti. Ne moremo preprosto nadaljevati eh, s staro prakso iz preteklosti, kajti kriza se nadaljuje, moramo zaščititi našo industrijo, Moramo zaščititi industrijski sektor v Evropi in to mora biti storjeno z upoštevanjem sprememb pri ukrepanju proti eh, podnebnim spremembam in eh, pri vzpostavljanju trajnostnega razvoja. Leta 2008 francosko predsedstvo je bilo priča, ko je Evropsko gospodarstvo si zastavilo celo vrsto dobrih zavez. In tudi predsednik Sarkozy je podal dober zgled in je bil zato zelo navdušen. In eh, to bi nas lahko pripeljalo do dobrega kompromisa, ki bo lahko zaščitil evropsko industrijo. Hvala lepa, gospod Mecaros. Az Európai Unió 2008-ben elhatározta. Hvala lepa, gospod predsednik, leta 2008 je Európska unija sklenila prevzeti pomembnejšo vlogo, kar se zniževanja toplogrednih plinov tiče. Podali smo si obveze, zadali smo si obveze in dejali smo, da bomo 20 odstotno zniženje pod določenimi pogoji lahko zvišali celo na 30 časi pa so se spremenili, imamo finančno gospodarsko krizo in to pritiska na podjetja, na državne proračune in na lokalno raven. Kakorkoli že, Evropska unija je še vedno pripravljena na boj proti podnebnim spremembam. Sedaj pa moramo videti, kaj lahko danes storimo v tem spremenjenem položaju, kako bi lahko uresničili 20-odstotni cilj in ali je možno priti na 30-odstotkov to bi imelo pozitivne učinke na naše gospodarstvo. Kaj ti potrebno iti v smeri sprememb, kjer so te še možne. Tudi strategija Evropa 2020 to postavlja v spredje. Danes že vemo, da bo dosega cilja 20 odstotkov povezana z nižjimi stroški, kot smo menili. Zato je morda potrebno premisliti tudi o cilju 30 odstotkov in dobro premisliti o tem. Pogoji za teh 30 odstotkov danes še niso izpolnjeni, vendar pa EU bi morala to možnost upoštevati tudi v prihodnosti, če bodo seveda pogoji izpolnjeni. Še prav posebno je to pomembno glede na nedavne dogodke na japonskem, ko bodo določene države verjetno spremenile svojo energetsko politiko. Tudi sodelovanje z mednarodnimi partnerji je potrebno okrepiti in pri dosegi ciljev moramo vsi sodelovati. Vemo, da ukrepi EU niso dovolj potrebno, je iskati partnere tudi globalno, na mednarodni ravni. Girek. Gospod Girek. Dziękuję bardzo. <clears throat> E, proszę kolegów, <clears throat> Mamy o to do czynienia z bardzo... Hvala lepa. Želil bi povedati kolegom, da se tukaj ukvarjamo z možnostjo iskanja ravnotežje, še posebej zaradi pritiska eh, različnih lobijev. In eh, če govorimo o celi vrsti evropskih držav, vključno z mojo eh, domovino Polsko, pri nas smo že veliko dosegli, eh, kar zadeva ukrepanje zoper podnebne spremembe. V zvezi s tem imam nekaj opomb. Prvo, četrti odstavek, eh, kjer govorimo o zmanjšanju za 20 odstotkov emisij toplogrednih plinov. Vendar tukaj moramo biti bolj natančni, eh, kaj ti Tukaj govorimo o povečanju učinkovitosti za 20 odstotkov in to ni eno in isto. Prav pogosto se dogaja, da znotraj dokumentov EU vidimo takšne napačne sklepe. In eh, zatorej bi sedaj povedal, da če želimo eh, doseči do leta 2020 eh, cilje politične narave ali morda to še povečati, potem v 16. odstavku moramo jasno dodati, da tudi pokoji za izgradnjo novih industrijskih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 Secondly, uh, thank her for the very inclusive, inclusive working methods that she started out with before. Najlepša hvala za pripravo teh delovnih metod, eh, ki jih je poročevalka eh, razdelala predhodno. Ugotovila sem, da je to poročilo pravzaprav precej pesimistično. Ogledala sem si recimo poročilo, eh, ki ga je nemška vlada pred tremi štirimi inštituti zaprosila od Potsdamskega inštituta. To konkretno poročilo je bilo eh, dokaj optimistično na kar nekaj področjih. In tudi eh, klicevanja na to poročilo so verodostojna, kajti ta inštitut eh, uživa velik prestiž. Sprejemamo analize v sporočilu, eh, tako Hrn Gedegod in Ettinger, ko govorimo o energetske učinkovitosti, kajti vidimo, da najbolj stroškovno učinkovita metoda pri tem, vidimo, da 20 odstotno zmanjšanje emisij do leta 2020 ne zadostuje, kajti to bo pomenilo, da kasneje bo morala industrija več investirati, vendar istočasno pa. Industrija je zaprosila za več investicij. Zaradi cele vrste razlogov eh, New Electric je pravkar objavilo eh, dva dokumenta v zvezi s tem vprašanjem, eh, kar podpira analize iz sporočila Hidegord. Morda se sliši nekoliko presenetljivo, vendar gre za dejstvo, da industrija ve, kje, je, kje so tehnične možnosti in tudi na podlagi analize eh, cele vrste tržnih eh, sektorjev vidimo, da na področju avtomobilske industrije je jasno, da ko govorimo o tovornjakih, da eh, potrošniki kupujejo bolj energetsko učinkovita vozila. In na tem področju je veliko narejeno tudi na področju trženja. In Trg kot tak se tudi sam razvija in še cela vrsta finančnih utemeljitev v zvezi z današnjo situacijo ne govori o ukrepanju zoper podnebne spremembe. Sedaj je investiranje dokaj poceni, eh, kar pa omogoča hitrejše doseganje cilja. Eh, Če govorimo o konkurenčnosti, tukaj gre po moje za vprašanje, ki je dejansko velikega pomena, če si ogledamo konkurenčnost evropske industrije. Tukaj v sporočilu Hiltegar se govori tudi o kapitalskih naložbah v, na Kitajskem, Južni Koreji in Indiji. In eh, kar zadeva zadnjo eh, statistiko, je Evropa 90 odstotkov investira med tem, ko Kitajska 40 in če dodajamo 1,4 odstotke do 29 ali 30, je tisto, kar potrebujemo. Potrebujemo veliko več eh, deleža BDP. Pri kapitalskih naložbah, v Indiji je to 35 odstotkov, v Južni Koreji 30 odstotkov, v Evropi 19 odstotkov BDP, kar je zelo zaskrbljujoče za Evropo. Torej ne gre samo za vprašanje stroškov, gre tudi za vprašanje časa, tako za industrijo kot za. Eh, finančne vidike. Moramo se zavedati, da smo sedaj v situaciji in Euroelectric je podjetje to poudarilo in je to pokazalo zelo jasno in sicer, da sedaj tvegamo razdrobitev evropskega energetskega trga. Sedaj potrebujemo več notranje regulative na notranjem energetskem trgu in tudi več skupnih standardov in skupnega ukrepanja. In eh, sedaj je to tudi zelo tvegan moment, kaj ti eh, drobitev trga pomeni izgubo delovnih mest In eh, če govorimo o kapitalskih naložbah, eh, mednarodnih kapitalskih naložbah, zanimivo je v zvezi s tem preučiti petletni kitajski načrt za to, da bi ugotovili, kaj delajo na tem področju. Način, kako investirajo v nove trge in nove tehnologije, ker mi imenujemo Green Tech, oni to imenujejo preprosto nova tehnologija ali pa stroškovna učinkovita eh, tehnologija ogromno delajo na tem področju. In eh, čudno je, če eh, menimo, da tukaj smo vodilni na tem področju, ko pa preidemo na industrijo, te, to ni tako. Že 50 odstotkov trga v desetih letih na kitajskem eh, zajema veterna industrija, isto se nanaša na sončno energijo in biotehnologijo. In imeli smo tudi razprave včeraj v okviru tega odbora in eh, zaradi tega je sporočilo komisije še bolj pomembne. Nekoč smo imeli vodilno vlogo pri teh tehnologijah, danes pa to ni več tako in tudi to je zelo zaskrbljujoče. Kar zadeva sistem trgovanja z eh, emisijami, smo ugotovili, da z bančno odločitvijo in sicer, da bi lahko še naprej uporabljali eh, pravice iz trgovanja, bi tukaj lahko poiskali tudi zunanje kapitalske naložbe in če bi videli, koliko imajo na svojih eh, bančnih računih podjetja, ki uporabljajo veterno industrijo, so to ista podjetja, eh, katera najbolj skrbi selitev industrijskih virov toplogrednih plinov izven EU. Moramo ugotoviti, katere izmed podjetij uporabljajo te delovne metode. Morali bi uporabljati ta denar za investicije. Menim, da to tveganje selitev eh, toplogrednih virov pomeni, da včasih podjetja želijo ohraniti dobiček v Evropi in ne dovoliti, da se seli zunaj EU. To je tudi vprašanje, ki ga velja dodatno premisliti. Strinjam se z gospod Matijas, da je tukaj vprašanje energetske učinkovitosti tudi zelo pomembno. Govorimo eh, tudi o različnih ukrepih eh, prilagajanja k notranjemu trgu govori se o triodstotnem cilju. Istočasno smo veliko govorili tudi v zvezi s tem, tudi na področju direktive o kemikalijah. Nemška vlada podpira to zamisel, vendar niso še pripravili predloga, ki bi se obnesel v praksi. In zaradi tega Eh, imam pomisleke v zvezi s tem in mi je ljubše, če vse prepustimo trgu. Eh, sedaj je čas za ukrepanje, imamo možnosti in eh, sedaj bi lahko začeli z obvladovanjem določenega tveganja in nevarnosti za evropsko konkurenčnost. Hrtiko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 pomembno, da bi dosegli mednarodni sporazum na področju eh, zmanjševanja emisij toplogrednih plinov, zaradi tega, da bi lahko Evropska unija naredila napredek na poti eh, zmanjševanja emisij CO2. Istočasno je prav tako pomembno, da pri eh, teh prizadevanjih bi se osredotočili na energetske učinkovitosti in ne samo v okviru premajta, temveč tudi na področju energetske učinkovitosti stavb. Vendar doslej države članice v zvezi s tem niso veliko storile. In to je tudi razlog, zakaj pozivam komisijo, da zagotovi v okviru prihodnjega finančnega okvira in tudi pri pregledu obstoječega zagotovi dovolj denarnih sredstev za napredek pri ustanavljanju pametnih mest. Tudi pametna omrežja so zelo pomembna zaradi istih razlogov. In eh, ko govorimo o obnovljivih eh, virih energije, je to prioriteta za EU, nekaj, kar se proizvaja v glavnem na lokalni ali regionalni ravni. Moramo pripraviti evropsko mrežo, ki bo lahko eh, distribuirala energijo potrošnikom iz obnovljivih virov. Moramo spostaviti ustrezno infrastrukturo za električne avtomobile in na tak način bi lahko zmanjšali emisije CO2 v sek prometnem sektorju. Naslednje zamisli, kot so energetska učinkovitost stavb, še veliko je treba tukaj postoriti in tudi energetska učinkovitost na področju prometa. In eh, tukaj se še posebej moramo osredotočiti na uvajanje električnih vozil v evropsko pametno omrežje. Moramo zagotoviti možnost, da eh, to omrežje uporablja obnovljive vire na lokalni ravni. Kolega Grote. Opravičujem se, ker sem eh, prišel z zamudo. Uh, mislil sem, da bo ta tem, ne, točka na dnevnem redu eh, šele kasneje. No, mislim, da smo kar zadeva cilje za do leta 2020 dobro zastavili. 20 odstotno znižanje do leta 2020. Če bodo vse velike države in regije sodelovale, potem bo naš cilj 30 odstotno znižanje. In 30 odstotno znižanje bi morali doseči. Moramo se pogovarjati tako o tem cilju, kot tudi o taktiki, s pomočjo katere bomo prišli do tega cilja. Tudi služba za zunanje delovanje sprašuje, kakšni naj bodo ukrepi na tem področju. Potrebujemo uh, Eh, podnebno diplomacijo, če smem tako reči. Vsekakor tudi visoka predstavnica, ko potuje po svetu, mora imeti možnosti pogovarjati se o tej temi. Torej, eh, diplomat, diplomacija na področju podnebnih sprememb je tudi nekaj, kar mora gospa Ashton privzeti kot svoje. Drugo. Celo vrsto ciljev smo zastavili v preteklosti. Pred Cancunom smo se dogovorili za 30 odstotkov, morda tudi 40, 50, 60 odstotkov bi lahko bil naš cilj, preden smo šli v Cancun. Ampak mislim, da izhodiščna točka bi bila popolnoma enaka, ali smo imeli takšne odstotke ali 30 odstotke. Seveda pa to ne pomeni, da ne moremo in naj ne bi delali več. Ne, kot je rekel včeraj komisar Oettinger, potrebujemo razvoj možnosti izrabe obnovljivih verov eh, energije, novo energetsko politiko. Kolegica Ek je pravkar govorila o tem. Mislim, da moramo eh, vsekakor se osredotočiti to, ampak eh, moramo se pogovarjati o konkretnih ciljih. 40 odstotni delež obnovljivih virov energije bi moral biti naš cilj. Potem energetska eh, učinkovitost, učinkovita raba energije, o tem je nekdo pravkar govoril. Ampak tudi včeraj smo na javni razpravi govorili o tem, da potrebujemo večjo eh, inovativnost, ko gre za porabo električne energije pri naših eh, gospodinskih strojih. Ne smemo govoriti samo o nekih globalnih bla bla bla ciljih, temveč konkretne si moramo zastaviti, dokdaj, za koliko želimo povečati uh, učinkovito rabo energije. Potem naslednja tema, carbon leakage, selitev industrijskih verov toplogrednih plinov izven EU. Torej, vse naše odločitve vplivajo na to selitev industrijskih verov, to je jasno, ampak to smo vedeli vnaprej. Imamo posredne stroške, ki nastajajo zaradi naših odločitev, ko gre za področje proizvodnje električne energije, In eh, dosti krat zaradi tega ustvarjamo zelo težke konkurenčne pogoje za naše gospodarstvo. Mislim, da poročilo, ki ga bomo tukaj sprejeli, bi moralo vsebovati tudi to. Vzeti pa bi si morali tudi čas za razpravo na plenarnem zasedanju, da ne bomo tam govorili, mi smo za 20 odstotkov, vi ste za 30 odstotkov in potem javnost, ki je tako ali tako že zmedena, ne bo eh, zelo pripričana o tem, kar govorimo. V preteklosti, ko smo podnebno energetski svežen, sprejeli, smo ga sprejeli v parlamentu zelo hitro. Vsi smo bili vključeni tudi v našem odboru ITRE, v odboru za okolje. In nekateri so, so se ali smo se morali odločati zelo na hitro, prehitro, zato ker smo želeli vse skupaj sprejeti v prvi obravnavi. Tokrat mislim, da moramo delati drugače. Moramo stvari natančno analizirati in se vprašati, katera so tiste področje, kjer hočemo resnično narediti velik korak naprej. To so področja, po mojem mnenju, kot eh, naprimer obnovljivi viri energije. In sicer tukaj moramo odločno ukrepati. Komisar je včeraj omenil 33 odstotkov obnovljivih virov eh, energije do leta 2020. Jaz mislim, da se to da doseči. In to je tudi v smislu strategije Evropa 2020. Na ta način bomo ustvarili tudi nova industrijska delovna mesta. Sam prihajam iz volilnega okrožja, kjer je največji delodajalec eh, industrijski obrat, ki daje delo skoraj da 50 tisoč zaposlenim. In to so uspešna delovna mesta, delovna mesta trajnostne in zdržne narave. In mislim, da se torej to da narediti. Ne smemo samo gledati in opazovati, kako bodo drugi to počeli. Mi, evropejci, moramo. Uh, dati zgled z inteligentno, ekološko, industrijsko politiko. Torej, carbon leakage, o tem sem že rekel nekaj, to je treba analizirati, vzeti pa si moramo tudi eh, čas za CDM in za implementacijo in tako naprej. To so inštrumenti, ki jih že imamo, ki so smiselni in smotrni, vendar jih moramo začeti tudi ustrezno uporabljati. In to je treba omeniti tudi v mojem poročilu, v tem poročilu. Zato bi pozval k naslednjemu. Ne zastavljamo samo cilje in se potem vprašamo, kako bomo do njih prišli. Ne, tudi metode, poti moramo določiti. In potem, ko bomo našli sogovornike v mednarodnem okviru, lahko razmislimo, kako biti še bolj držni. 95 odstotno zmanjšanje vemo, da je nujno potrebno, če hočemo ohraniti cilj eh, dve stopini Celzija. To se mi zdi izvedljivo. Katere politične odločitve so sedaj tiste, ki nas bodo pripeljale do teh ciljev, se sprašujem. In katere politične odločitve so tiste, ki ne bodo preprečile nekje sredi poti doseganje teh ciljev ne pozabimo, da nismo sami na tem svetu, da mi imamo mednarodne partnerje, ki eh, spremljajo naše delovanje. Zato to temo selitev industrijskih verov ter progrednih plinov izven EU, torej Karmel Nikič, moramo vzeti resno. 25, 20 odstotkov ni dovolj. To so samo odstotki, ampak pravzaprav govorimo o industrijskih lokacijah v Evropi. Gre tudi za prihodnost te lokacije v Evropi, za prihodnost planeta. In ne moremo se vprašati, ali bomo investirali, temveč kako bomo smotrno investirali. Potrebujemo ustrezno politiko. In ne smemo uh, imeti takšne politike, ki bo pomenila, da so določeni industrijski sektori popolnoma izginili iz Evrope, ker so se preselili v tujino. Družbeno nespremljivo bi bilo to. Zato se veselim, da bomo ponovno jutri na javni razpravi oziroma hearingu tega odbora še enkrat razpravljali o tej temi. Vse kolegice in kolege prisrčno vabim temu. Hvala, kolega. Eno minuto bom ne strankarski predsednik in bom rekel, res je, da smo si tudi v preteklosti prizadevali imeti dovolj časa za razprave o teh ciljih in poteh do, za doseganje. Posvetovanja so bila v preteklosti sicer eh, premalo široko zastavljena, v prihodnosti morajo biti bolj. Gospod Svoboda je naslednji. Hvala, gospod predsednik. Kratek bom, ker se strinjam v celoti s kolegom Grotejem v našem odboru moramo razmisliti o tem, kako cilje na področju energetike in eh, varovanja okolja dosežemo, ne da bi ogrozili industrijska delovna mesta. Nekatere industrijske panoge, ne vse, ampak nekatere so resnično se potrudile zmanjšati porabo energije in eh, oznesnaževanje okolja. CO2 emisije moramo seveda še naprej zniževati govorili smo o slabostih v našem pogajalskem stališču, ampak če po drugi strani rečemo, moramo povečati v povprečju delež obnovljivih verov energije, kajti vsaka država ne more tega enako narediti. Torej v povprečju potem bomo na eni strani imeli uh, vpliv na industrijo, torej CO2, emisije in tako naprej, po drugi strani pa bomo morali upoštevati tudi tragične dogodke na japonskem. Torej, povečati je treba delež obnovljivih virov energije in vprašanje učinkovite rabe energije, o katerem je govorila kolegica Tikao, moramo upoštevati. To naj bo priložnost za komisijo, da preden zastavi bolj odločne obvezne eh, cilje, zlasti jih naj bi v zvezi s temi eh, dvemi področji naredila potem, torej preden bo komisija to naredila, se moramo zavedati, kaj to pomeni za industrijo, za delovna mesta. Seveda tudi prometni sektor in gradbeništvo mora biti upoštevano pri tem, to sta dva pomembna sektorja, zlasti pa prometni. Statistični podatki komisije namreč eh, zadnjih energetskih načrtov kažejo na naslednje. Prometni sektor je bistveno pod manjšim vplivom, kakor je energetski sektor. Torej, premalo pritiskamo na promet, da bi zmanjšali uh, emisije in mislim, da je to potrebno v prihodnosti. Strinjam pa se z vsem, kar je rekel gospod Krote v preteklosti. Hvala, gospa Hercog. Thank you, Hvala predsedujoči. Vidim, da v okviru odbora ITRE so vsi zauzeti za preseganje cilja 20 odstotnega znižanja emisij do leta 2020. Gre za to, da je trg globalni ter da se CO2 širi vse posod moramo še veliko postoriti. Kot prvo, se moramo držati načelne odločitve, da bomo šli naprej po tej poti in tukaj moramo podpirati tudi industrijo na vseh področjih, zato da uporabljajo energetske generatorje in energetsko učinkovite sisteme. Tudi 500 milijonov prebivalcev v Evropi moramo spodbujati in tudi 6 milijonov drugih. Še nekaj podatkov naj omenim, eh, kar zadeva Mednarodno agencijo za energijo. Uporaba električne energije v Evropi bo eh, narasla za 40 odstotkov sedaj v letu 2011. Ko razpravljamo o tem vprašanju, moramo upoštevati rast. Tudi mobilnost eh, je zasnovana na podlagi analize Mednarodne agencije za energijo. Tudi v zvezi z električnimi vozili, ki pomenijo velik prispevek tej rasti, moramo upoštevati tudi 40 odstotno povečanje porabe električne energije. Še nekaj bi želela omeniti. Tukaj vidimo veliko nedoslednost po Evropi. Nekatere države eh, veliko napredujejo, medtem ko druge regije, kot recimo moja regija, ki ni edina, zaostajajo v veliki miri in zato nedoslednost eh, ukrepanja v okviru Evropske unije je ogromna. In, eh, če bi v Nemčiji imeli volilno kampanjo in če ne, ne bi tam o tem govorili, bi izgubili volitve. In na drugi strani, če politiki v moji regiji in nekaterih drugih bi spregovorili o tem cilju, bi izgubili volitve. Gre eh, za popolnoma drugačno situacijo. To, kar želim povedati, da je na, od najlažjih nalog, ki jo lahko opravimo, da bi uporabili najboljše prakse v našem pristopu k državljanom. Vem, da imajo tudi politiki v naših regijah veliko odgovornost in da eh, pomenijo kritično maso. Tukaj bi pozvala komisijo in tudi evropske institucije, da se ne odpovedo eh, regijam, ki zaostajajo zaradi ekonomskih razlogov. Moramo jih pritegniti in eh, tudi vključiti v naše prizadevanja. Moramo eh, tudi širiti eh, pismenost na področju emisij in tudi osveščati prebivalstvo v zvezi z stavbami, ki imajo nizke izpuste CO2. Upam, da moja regija, ki je velika regija, se bo nekoliko približala našim ciljem in e, tukaj ne smemo e, odpovedati. Hvala. Sedaj pa komisija, ki je prisotna. In sicer kdo že? Gospod Papa Antonio, ja, izvolite. Stefan Frohote from the Commission. Yes, sir. first of all I would like to thank V prvi vrsti eh, se bi želel zahvaliti poročevalki, čeprav ni navzoča, za zelo dragoceno poročilo še posebej zaradi tega, ker je ugotovila praktične poti in praktične metode eh, za doseganje cilja preseganja 20-odstotnega zmanjšanja emisij. Želeli smo imeti neformalno debato o tem vprašanju, zato da ljudje, svet in eh, parlament lahko razpravljajo, kakšni so stroški preseganja 20 odstotnega cilja in da bi razpravljali tudi o drugih pomembnih ciljih, ki v veliki miri sovpadajo s tistim, kar je komisija prejšnji teden eh, predstavila, kar se deva pod eh, nizko oglično pot. Naj eh, se ozrem na nekateri zamisli vsebovane v poročilu, eh, ki se nanaša na načrt za razvoj nizkooglične tehnologije, izboljšane tehnologije in eh, cenejše tehnologije. In tudi zamisel o Eh, instrumentih financiranja, eh, kajti takšne nizkooglične pot eh, potrebuje veliko finančnih sredstev na področju promete in moramo racionalizirati te zahteve tudi v okviru finančne perspektive in eh, komisija upa, da bo še pravočasno, še preden bo pripravila predlog o finančnih perspektivah, bo nakazala pravo smer. Vidiki, ki zadevajo energetsko učinkovitost. Pomen energetske učinkovitosti in sicer, da nismo na pravi poti doseganja zastavljenih ciljev, ter da moramo pospešiti eh, prizadevanja za to, da bi lahko presegli 20 odstotni cilj. Še nekaj eh, dodatnih opomb. Eh, nekaj poslancev je omenilo tudi mednarodno ukrepanje z oper podnebne spremembe. Moramo povdariti, da smo sedaj v drugačnem položaju kot. Pred dvema, trema letoma, ko smo eh, sprejeli energetski svežen, takrat smo se dogovorili o 20 odstotnem zmanjšanju emisij in o resničevanju strezne zakonodaje, kar je pomembno, da eh, so eh, tudi mednarodni voditelji podprli to zamisel. Še bolj pomembno pri tem je, da 80 držav, vključno z glavnimi državami v razvoju, so eh, tudi obljubili, da bodo pripravili akcijske načrte za uresničevanje teh obljub. To je pomembno omeniti tudi Kjotski protokol in situacijo izpred treh let. Na mednarodni ravni smo že zabeležili določene pozitivne premike, vendar potrebujemo zavezujoči mednarodni sporazum in ni dovolj eh, biti dosleden z eh, dvemi. Eh, Celziju si. In eh, drugo, misel o tveganju selitve industrijskih virov toplogrednih plinov izven EU. Komisija in tudi Evropska unija ima velike pomisleke v zvezi s, s tem svežnjem ukrepanja zopr podnebne spremembe in zato zelo resno ocenjujemo eh, tveganje selitve. Imamo tudi posebne referenčne eh, Eh, ukrepe v svesi z eh, tudi selitvijo industrijskih virov. Gre za eh, celovit kompromis izpred treh let med parlamentom, komisijo in svetom pri sprejemanju energetskega svežnja. Nenehno spremljamo situacijo. V primerjavi s situacije izpred treh let, se je situacija izboljšala zaradi nekaj razlogov. Eden med njimi je ta, da sedaj dejansko vidimo tudi ukrepanje v okviru kopenhagenskih obljub in drugo. Eh, tudi cena na oglik se je zmanjšala v primerjavi z napovedi izpred treh let. Sedaj je približno 60 evrov na tono CO2 za razliko od poročila. In eh, imamo tudi ostanke, eh, kar zadeva eh, določene prednosti pri trgovanju z emisijami še naprej se bomo ukvarjali eh, s tem problemom in um, zasledovali posledice. Hvala. Še enkrat bi dal besedo gospe Karvaljo, ki uh, predstavlja poročevalko danes. Hvala, gospod eh, predsednik. Hvala za vse pripombe, ki jih bom prenesla gospe Jordan Cizel. Soglasje v tem odboru je res potrebno, potem povdarek o učinkoviti rabi energije, potem upoštevanje najnovejših dogodkov, eh, financiranje raziskav in razvoja, da bi ogromne dobičke lahko preusmerili v to področje. To so zanimive pripombe, kolegici in kolegov. Glavna tema, kjer je naš odbor pristojen, je vloga ene proučevanja energetsko intenzivnih industrijskih panog, ko gre za tako imenovani carbon leakage, potem sistem uh, delitve dovoljen eh, in tako naprej. Vendar to ni dovolj. Sama sem prej rekla in gospa Jordan Cizel se strinja z tem stališčem skupine ELS. Namreč Vprašanje ciljev v mednarodnih sporazumih je tesno povezano z rešitvami, ki jih moramo najti za industrijo. Nove, inovativne rešitve moramo najti, če hočemo zlasti potrebe energetsko intenzivnih industrijskih panog upoštevati. V skupini ELS predlagamo neke vrste holističen horizontalen in sektorski pristop za energetsko intenzivne industrije, tako kot to že počnemo, ko gre za mednarodna pogajanja za področje gostov in letalskega prometa. Te vrste rešitve bi morali iskati, po našem mnenju, kajti to bi lahko bila pomembna dodana vrednost za mednarodna pogajanja, pa tudi za naše cilje v Evropi, kar zadeva emisije CO2. Naslednji sporazum, po našem mnenju, ne bo enostavn, saj ne tako kot kiotski. Naslednji sporazum bo bistveno bolj zapleten, kompleksen, kajti vprašanja so bolj kompleksna in ni dovolj zastaviti v njem zavezujoče cilje, temveč moramo imeti različne cilje za različne sektorje, verjetno tudi sporazume za posamezne sektorje. In že sedaj bi lahko že začeli preučevati vse te možnosti. Hvala torej še enkrat vsem in vaše pripombe bom prenesla gospe Jordan Cizel. Hvala. Dobro, hvala. Rok za predloge sprememb je 21. marec. V četrtek, to je jutri, imamo hearing, to ste že mnogi omenjali in vsi ste na to javno razpravo srčno vabljeni. Naslednja točka. Sedaj gre za SKP proti letu 2020. Kolega Rode je naš poročevalec in eh, kot prvi in edini bo dobil besedo. Hvala, predsednik. Mislim, da se vsi ali večina med nami strinjamo, da je reforma skupne kmetijske politike, torej SKP, nekaj, kar je nujno potrebno. Vem, da je to velika prednost na naloga za dansko predsedstvo tudi, ki bo prevzelo predsedovanje leta 2012. Na ta način bi morali omogočiti evropskim kmetom, da proizvajo varno in eh, kakovostno hrano eh, na konkurenčen način. Torej, tako imenovana zelena sestavina je v SKP zato pomembna ta komponenta, zelena komponenta, bo ustvarila, če jo bomo ustrezno zastavili, nove možnosti za rast. Biomasa je velik, velik vir, ki ga še ne izkoriščamo v našem kmetijstvu. Kmetovalci enostavno nimajo potrebnih spodbud za to, da bi izkoristili ta vir. Zelena sestavina mora zagotoviti tudi spodbude kmetovalcem, da uporabijo bolj vzdržne in trajnostne metode eh, proizvodnje in pridelave. Naj povdarim, da tukaj ne gre za našo uredbo in regulativo na področju eh, okolja. Gre za nekaj popolnoma ločenega od tako imenovane zelene komponente. Zelena komponenta gre Tukaj gre za to, da ustvarimo poslovne možnosti za kmetovalce za ustvarjanje dodatnega prihodka, recimo z kolobarjenjem in tako naprej. Ta zelena komponenta ne sme povečati birokracije. Oblikovana mora biti tako, da bo vse skupaj enostavno, logično in pregledno, tako za kmetovalce, kot tudi za javnost. Zato predlagam, da bi zelena komponenta resnično bila nekaj, kar bo omogočilo kmetovalcem narediti celo vrsto stvari na področju tako manjih javnih dobrin. Seveda države članice morajo tukaj pogo eh, ustvariti pogoje, pa tudi izhodiščni položaji v različnih državah članicah so različni. Vsi kmetovalci v Evropi pa morajo imeti enake priložnosti za to, da izkoristijo zeleno komponento. Torej, zeleni elementi, ki smo jih že spodbudili, morajo biti upoštevani pri njihovem delu in pri novi SKP. Ta zelena komponenta bo po mojem mnenju koristila našemu okolju, zagotovila možnosti za rast kmetovalcem in pospešila našo svetovno konkurenčnost. Predsednik, veselim se pripomb članic in članov odbora in dela z poročevalkami in poročevalci v senci, tako da bomo v naslednjih tednih dobili, upam vsaj, zelo dobro poročilo. Hvala. Hvala gospod Prelo. Hvala, gospod eh, predsednik. Kmetijstvo ostaja zelo pomemben sektor Evropske unije, zato ker prispeva veliko k ustvarjanju BDP-ja, pa tudi posredna in neposredna delovna mesta. Strategija EU 2020 poudarja, da mora kmetovalec iz kmetovanja imeti zagotovljen ustrezni prihodek. Seveda pa je tukaj treba upoštevati tudi raziskave, inovacije in nov raziskovalni program, torej osmi okvirni raziskovalni program je treba vključiti v oblikovanje nove SKP. Slišal sem, da kmetovalci resnično ustvarjajo ne samo eh, hrano, temveč tudi skrbijo za okolje. Poročevalec Rode je to omenil. Torej tudi ekološko komponento eh, kmetovanja je treba povdariti. Na ta način lahko proizvajamo zeleno energijo. In pri definiranju pristojnosti prihodne SKP je treba upoštevati eh, tudi večletne eh, kulture, kot naprimer oljke in podobno. Kultura v eh, krajinarstvu pomeni tudi biološko integrirane metode kmetovanja, ki pa niso osredotočene samo na kmetovanje, temveč tudi na dodatne dejavnosti. Treba je zagotoviti tudi dostop kmetovalcem do tistih ukrepov, ki jim bodo omogočili znižati stroške pridelave in proizvodnje. Tudi podjetja v kmetijstvu morajo uh, biti vključena v naša prizadevanja, kajti trgi z hrano, z živili postajajo vse bolj nestabilni. In uh, zaradi tega je prizadetih ne samo veliko kmetovalcev, temveč tudi državljanov v Evropski uniji. Tega nihanja cen absolutno nismo obvladali in to je nekaj, kar bo treba upoštevati bolj kritično v prihodnji SKP. Protikonjunkturni ukrepi morajo biti sprejeti pravočasno, tako da se lahko zoprstavimo bolj uspešno takšnim izzivom v cenah pri naravnih katastrofah, katerih pogostnost se povečuje in eh, ki eh, omejujejo možnosti širitve dejavnosti kmetovalcev, je treba upoštevati boljše ukrepe. Kar zadeva spodbude kmetovalcem, je treba razdelati bolj poštene parametre in merila, tako da bodo upoštevani stroški, življenski stroški, stroški za bolj zeleno proizvodnjo. Kar zadeva razvoj podeželja, tukaj je treba drugi stebr okrepiti in sicer z novimi, bolj učinkovitimi naložbami. Tista uh, podjetja, ki želijo trajnostno uh, Eh, delovati na področju kmetijstva, zaslužijo našo podporo, podpreti je treba tudi mlade kmetovalce, izobraževanje in usposabljanje je treba upoštevati, potem svetovanje podjetjem in več funkcionalnost podjetij. Zaradi staranja prebivalstva je treba zagotoviti tudi ustrezne finančna sredstva za starejše, ki želijo ostati na podeželju tudi uh, gorska območja in njihove posebne zahteve je treba upoštevati, pri vsem tem pa se moramo izogniti škodam v okolju. Podeželje mora postati bolj sestavni del sodobnega evropskega kmetijstva. Tudi eh, proračunske pogajanja za obdobje 2014 do 2020 moramo voditi bolj ustrezno, tako da bo kmetijstvo ohranilo svoj delež v proračunu. Hvala, predsednik. Vidim, da težko izgovarjate moje ime, Gžib. Ampak Dobro, saj ni tako težko. Še enkrat najlepša hvala, gospod eh, predsednik. Drži, gre za tri vidike, o katerih je treba predvsem intenzivno se pogovarjati v okviru te teme. Najprej eh, skupna kmetijska politika do leta 2020 in soočenje z izzivi kar zadeva naravne vere in pridelavo hrane. Gre pa tudi za tako imeno teritorijalno dimenzijo ali, kot običajno rečemo, kohezijo na ozemlju Evropske unije, pa kohezijo tudi na ozemlju držav članic in regij. 98 odstotkov ozemlja v Evropski uniji je kmetijsko oziroma podeželsko ozemlje, zato je logično, da temu moramo posvetiti ustrezno pozornost. Druga točka. Odzivamo se v tej razpravi na sporočilo komisije in na podlagi tega sporočila pripravljamo poročilo tudi v odboru za kmetijstvo. In prav je, da se eni in drugi povezujemo pri tem delu. V mnenju gospoda Rodea sem opazil predvsem naslednje. Tako imenovana zelena komponenta je vključena samo v pet od uh, osmih točk. V ostalih govori poročevalec oziroma avtor mnenja o drugih vidikih eh, skupne kmetijske politike. Sam bi želel pohvaliti nekatere rešitve, ki jih predlaga gospod Rode. Naprimer, zagovarja ohranjanje zelene komponente v okviru prvega stebra. To je sicer v skladu z sporočilom komisije, ampak poročevalec v odboru Agri bi želel, da se to vključi v drugi stebr. Torej, tukaj gre za nekoliko različni stališči. Naš poročevalec, gospod eh, Rode, povdarja, da zelena komponenta ne bi smela povečati administrativnega bremena. Torej, moram reči, da tukaj v zvezi s to izjavo imam nekaj dvomov. Tri komponente bi morali izbrati iz eh, seznama desetih, ampak nikjer nisem našel podatkov o tem, da je teh zahtev ten, deset. V odboru Agri smo govorili o enajstih zahtevah. Ne eno, ne drugo poročilo oziroma mnenje pa jih ne omenja taksativno. Zdi se mi, da tukaj moramo biti nekoliko bolj konsistentni. Torej, tudi o tem bi morali razmisliti, pa še o nečem. Razmisliti moramo o tem, ali bomo imeli tri ali kot Eh, predlaga odbor Agri dve zeleni komponenti, s katerim, ki bi jo morali upoštevati kmetovalci, ko gre za finančne spodbude njihovemu delovanju. Kaj je tukaj najbolj pomembno povdariti? Kmet, pri kmetijstvu, poleg pridelave in proizvodnje, gre še za nekaj drugega. Gre za tako imenovane splošne dobrine, gre za zeleno komponento, ki jo v SKP do leta 2020 poudarjamo. Torej, kmetijstvo, podeželje ustvarja neke vrste skupne javne dobrine, dobrine, ki so na voljo vsem in vsakomor. In to se mi zdi, da je treba povdariti. Še nekaj pomembno. V kmetijstvu ne gre samo za energijo in eh, hrano, temveč na nekatere druge javne dobrine. Vsaj v našem odporu bi morali povdariti, da kmetijstvo v veliki meri vpliva tudi na razvoj drugih sektorjev, naprimer industrije in drugih gospodarskih panog. Sinergijski učinek bi torej morali upoštevati med kmetijsko politiko in drugimi politikami, ki že obstajajo in to je med drugim tudi v skladu z glavnimi cilji strategije EU 2020. Torej, sinergije bi morali izkoristiti, ki bodo uh, dale določen učinek, če bomo te politike med seboj povezali. Še nekaj. Kmetijstvo je vir industrijskih surovin, torej ne samo za kmetijstvo, temveč tudi za industrijo. Klasični primer reforme SKP je trg sladkorja. Veste, da smo zaprli nekatere eh, tovarne sladkorja, 60 tisoč delovnih mest smo pri pridelavi rdeče, predelavi rdeče pese na ta način izgubili. In to je povzročilo velike spremembe na trgu. Torej kmetijstvo vpliva tudi na industrijsko proizvodnjo v Evropski uniji. Gre za vrsto takih proizvodov in aplikacij, ki so pomembne za industrijski sektor. In politika inovacij v Evropski uniji podpira te nove možnosti uporabe, ne samo v industriji in v energetiki, temveč tudi drugod, ko gre za kmetijske proizvode in vire. Še nekaj bi bilo treba omeniti poleg drugih ciljev mora strateška vloga okolja biti povdarjena. V različnih delih sveta smo sedaj priča a, katastrofalnim a, raz, a, dogodkom, pa tudi a, nemiru na trgih in zaradi tega je prišlo do povečanja cen živil in ta so, te, ta povečanje je a, povzročilo nemire v nekaterih državah tretjih državah. 70 odstotkov uh, hrane se uvaža v večini tretjih držav. Poleg tega kmetijstvo predstavlja pomemben vir za obnovljivo energijo. Torej gre za dve plati, za vire, resurse po eni strani, po drugi strani pa seveda pri ustvarjanju virov resursov prihaja do izpustov. CO2 je nekaj, kar je treba upoštevati. Do sedaj smo veliko pozornosti posvečali gozdarstvu, ko je šlo za ukrepe za zmanjšanje emisij CO2. Malo pa smo do sedaj govorili o tem, kakšna je lahko vloga kmetijstva v tem pogledu. Naprimer, zaradi eh, absorpcije organskih eh, sestavin v tleh, v prsti ali zaradi zmanjšanja oksidacije nekaterih eh, sestavin v kmetijstvu. Če bi to povečali za nič celih pet odstotkov, bi lahko emisije CO2 v veliki meri znižali. Energetska učinkovitost v kmetijstvu je tudi eno vprašanje. Pri tem se mi zdi nekaj stvari pomembnih. Prvič. Kmetijstvo je lahko najbolj pomembni vir obnovljivih verov energije. Ampak kmetijstvo seveda uporablja celo vrsto proizvodov iz drugih eh, sektorjev, naprimer kemične industrije in podobno. Potem eh, industrije vozil, motorjev in tako naprej. In večja učinkovitost uh, energetska očinkovitost teh naprav, kmetijskih strojev, vozil in tako naprej, bi pomenila bistveno eh, manjše emisije. Torej večja kakovost eh, inputov v kmetijstvu bi tudi lahko pomenila večjo energetsko učinkovitost. Potem ponovna uporaba toplote v kmetijstvu pri kmetijstvu je tako, da se uporablja veliko energije za hlajenje, ampak iz tega, iz kmetovanja je moč uh, pridobiti celo vrsto energetskih virov. Tega dosti krat ne počnejo kmetovalci, ker je to zaenkrat še zelo draga tehnologija, ampak vseeno. Če bi to lahko počeli, bi morda lahko tukaj omenili drugi stebr, ta bi po eni strani lahko ustvaril delovna mesta na podeželju, zlasti v drobnem gospodarstvu, torej majhnih in srednjih velikih podjetjih, istočasno pa tudi s tem, da bi izboljšali infrastrukturo, eh, povečali možnosti za zaposlovanje, zagotavljali široko pasovno infrastrukturo in tako naprej. Pa tudi sektorje bi morali vključiti, ki pomagajo kmetijstvu zmanjšati emisije toplogrednih eh, plinov in pridobivanje, ki pomagajo kmetijstvu pri pridobivanju novih eh, oblik energentov. Tudi večja energetska učinkovitost zgrad bi bilo tukaj treba upoštevati. To sem želel povedati in poskušal bom vse to vključiti tudi v predloge sprememb, ki upam, da ne bodo eh, porušili to strukturo tega mnenja. Upam, da bomo na ta način lahko našli še nekaj dodatnih koristnih eh, eh, vidikov, da povdarimo vlogo kmetijstva v, tudi v našem odboru. Lena Ek. Hvala, predsednik. naša vloga odbora za industrijo, energetiko in raziskave, kar zadeva prihodnjo SKP, se mi zdi pomembna. Kmetovalci so postali podjetniki. Veliko delovnih mest nastaja zaradi kmetijstva v industriji, pa tudi v gozdarstvu v Evropski uniji. Več načel je, ki se mi zdijo pomembna v mnenju odbora ITRE. In sicer poenostavljanje, vloga kmetijstva pri ustvarjanju novih delovnih mest in vloga kmetijstva pri ustvarjanju poslovnih možnosti. Zelena komponenta mislim, da bi morala biti vključena v prvi stebr. Na ta način bo vse skupaj lažje in v državah članicah bodo potem vključene samo ena skupina organov. V drugem stebru gre za celo vrsto vladnih eh, agencij in organov. Torej, prvi steber je tukaj bolj pomemben. Na ta način bo kmetijstvo postalo bolj konkurenčno in sodobno. In če to hočemo doseči, je prvi stebr ključnega pomena. Vsi mi veliko potujemo in v sedanji krizi izgubljene delovnih mest, onesnaževanje okolja, pa če še omenimo sedaj krizo na japonskem, je žalostno, da bioplin in cele vrste drugih alternativnih virov energije enostavno ne izkoriščamo. Od v kmetijstvu za proizvodnjo bioplina, ki ga potrebujemo tako za proizvodnjo energije, kot tudi za goriva, je ogromna. Torej, možnosti so ogromne, tehnologija imamo, ampak nihče tega ne izkorišča. Mislim, da je Nemčija primer države, ki nam lahko služi kot zgled. Tudi na Novi Zelandiji so takšni primeri, kar običajni. Torej, moramo zagotoviti ustrezne spodbude, da bodo kmetovalci lahko investirali v proizvodnjo energije. Potem to, kar v odboru za kmetijstvo sedaj razpravljajo, namreč o prahi, se mi zdi, da je nekaj, o čemer moramo tudi mi kaj reči. Mislim, da je nespremljivo, da imamo praho, torej neizkoriščena uh, re, zemlišča, ko, ko lahko uh, to prst, to zemljo izboljšamo, jo izkoristimo za pridelavo, za bolj sodobne uh, polščine, za proizvodnjo bioplina. V kateri industriji pa ne izkoriščate, če imate to možnost, pet odstotnih potencijalnih možnosti za širitev. V kmetijstvu imamo to možnost. Torej, pet odstotkov eh, celotnega zemlišča, kmetijskega zemlišča v Evropski uniji, ki je v prahi trenutno, je treba izkoristiti. Učinkovita raba energije. Celo dopovdne smo razpravljali že o tem. To je tudi tema za kmetijstvo. Veliko univerz kaže na možnost večje učinkovitosti rabe energije v tem sektorju. 40-50 odstotkov takih možnosti je. V, v trenutni SKP pa ni nobenih inštrumentov za to. Ampak za konkurenčno sektorja in za nova delovna mesta se mi zdi, da je pomembno, da v novi SKP te inštrumente izkoristimo. Hvala. So, ich... Tako, sedaj pa dobi besedo še komisija. Prosim. Merci, monsieur le président. Euh, tout d'abord. Hvala lepa, gospod predsednik. Najprej bi se seveda rad zahvalil odboru, da se ukvarja tudi z vprašanjem SKP in za razvoj te do leta 2020 nekaj pripomp kar se tiče ozelenitve neposrednih plačil. Mislim, da je ta pristop predvsej blizu starišču komisije. In potem potreba, da ta zelenitev ne bo vodila do nadaljne birokracije. To sem si tudi zabeležil. Gre pa tudi za vprašanje, kjer je komisija zelo, zelo previdna in zelo pozorno spremlja vse skupaj. Kot veste, smo imeli veliko poenostavitev in to je pomembno tudi sporočilo. Imamo strokovni odbor, ki je bil ustanovljen za to, da bi bolje usklajevali proizvajalce in tudi agencije, ki splačujejo plačila. In sedaj skušamo pripraviti priporočila za ukrepe, da ne bi ustvarili dodatne birokracije. Želimo si jo zmanjšati, seveda. Komisija prav tako deli mnenje odbora, kar se pomena inovacij in razvoja novih rešitev za kmetijstvo tiče. V sporočilu, še prav posebno, kar se podeželskega razvoja tiče, je komisija jasno povedala, da so okolje podnebne spremembe in inovacije v kmetijstvu vodilna načela za ukrepe in pristop na področju SKP. Kot del Unije za inovacije pa službe komisije trenutno pripravljajo tudi vodilne pobude za inovacije na področju kmetijstva. Želimo seveda pospešiti inovacije na področju kmetijstva, prav tako pa želimo upoštevati tudi trenutne izzive, ki vključujejo podnebne spremembe in potrebo potem, da vzdržimo ali povečamo produkt produktivnost kmetijstva in izrabimo vse vire. Prav tako moramo izboljšati našo produktivnost v celoti. In potrebno je seveda na ustrezen način tudi uporabljati naravne vire. Hvala lepa, sedaj pa gospod Rode. Eh, Hvala lepa, odgovoril bom v maternem jeziku, v danščini. Torej, nadenite si slušalke, prosim. Um, tak fordi, uh... Hvala lepa za konstruktivne predloge eh, na to temo. Mislim, da so te razprave zelo koristne tudi z gospodom Gžibom. Samo 1500 znakov sem lahko uporabil. In seveda je ne mogoče zajeti vse, kar je bilo omenjeno. Zato sem se resnično osredotočil. Pripravil sem osnutek mnenja, ki velja za vse elemente. Če pa sedaj navajam posamezna področja, potem bi se moral omejiti na nekatere in bi druge izključil. Zato gre za bolj horizontalno mnenje, ki se osredotoča na zeleno komponento, ki bi naj prispevala k rasti. Tako da bi torej kmetijstvo postalo del tega, kar je dejala kolegica Ek, del tistega, kar obravnavamo kot kulturo gospodarjenja in se lahko to razširi na druga področja. In potem seveda je to tudi v skladu z našo politiko do leta 2020. Omejen sem torej bil, preden dobimo predloge sprememb, seveda lahko mnenje podaljšamo s temi predlogi sprememb, vendar pa mislim, da moramo pomisliti na to, da potrebujemo odločno mnenje. In eh, potrebno se je znati omejiti. To je predpogoj za to, da bodo drugi odbori se sploh lotili branja našega mnenja. Zato mislim, da moramo misliti tudi na to v naših nadaljnih pogovorjih in razpravah. Seveda pa sem sicer pripravljen vključiti tudi dobre predloge, ki smo jih tukaj slišali. Moramo pa seveda se pogovoriti o tem, ali bo to v prvem ali v drugem stebru. Mislim, da bi bilo bolje to storiti v prvem. Kaj ti tudi, kar se birokratskega vidika tiče, je to bolj ugodno. Vendar pa o tem se lahko pogovarjamo v nadaljnih razpravah. Že sedaj pa se zahvaljujem za vse konstruktivne predloge. Hvala lepa. 22. marec opovdne je rok za predloge sprememb. Tako, sedaj pa naslednja točka na našem dnevnem redu. Gre. Pri obalne, za priobalno izkoriščanje nafte in plina. Kolegica Ford je pristojna za to. In tudi dobi prva besedo. Premisliti pa moramo o vsem skupaj. Imamo še eno točko potem. Torej, pol ure za to točko in pol ure za naslednjo. Kajti, če bomo hitrejši, pa tudi ne bo slabo, seveda. Torej, gospa Ford, beseda je vaša. Hvala lepa. Hvala lepa, da imamo lahko to prvo izmenavo mnenja na to temo. S poročavci v Senci sem se sestala prejšnji teden, pripravila sem poročilo, sedaj vam ga bom tudi poslala bila sem omejena tudi um, količinsko. Seveda bi želela vključiti več in potem se bomo seveda s poročalci v senci pogovorili tudi o vseh predlogih sprememb. V prvi fazi pa sem želela si ogledati področja Evropske unije, ki so bolj pomembna za pridobivanje nafte in plina na morju. In za nekatera nova področja kjer smo našli surovini. Ta prvi osnutek se osredotoča na nafto, moramo pa seveda tudi umeniti plin. Glede na to, kar se je zgodilo v Mehiškem zalivu, se je politika osredotočila na varnost pridobivanja nafte in plina na morju. Še prav posebno, zato ker v parlamentu seveda zagovarjamo varnost. Potrebno pa se je naučiti pravih naukov in v interesu nas vseh je, kar se energetske varnosti in raznolikosti oskrbe tiče, da podpremo našo avtohtono oskrbo, našo oskrbo. To je seveda odveč omenjati. Potem je potrebno upoštevati najboljše prakse v vseh vodah in ne izpodkopavati že obstoječih standardov. Moramo se izogniti stereotipom, posplaševanjem. Ni vso pridobivanje eh, nafte in plina na morju globinskega vrtanja s pritiskom gre tudi za druge postopke. In potrebno je seveda upoštevati tudi lokacije. Vsako lokacijo je potrebno uh, oceniti specifično po tveganjih, ki jih ta lokacija ima. V ZDA so imeli kar nekaj kriterijev, kar se tiče njihovega pristopa. Torej, uh, niso gledali na varnost v celoti, ampak so imeli kriterije, ki so jih potem odkljukali. Potrebno je torej eh, narediti oceno tvegan, gre torej za specifiko glede na lokacije, potrebno je upoštevati tehnične specifikacije in seveda je potrebno upoštevati tudi okolje varstvena, okolje varstvene določbe glede na lokacije. Operatorji morajo na sistematičen način upoštevati vsa tveganja, preden se začne vrtanje komisija pa bo tudi predstavila primer, vsak posamečen primer glede varnosti, vendar pa mislim, da to ni dovolj, potrebujemo tudi organe. Mislim, da brez zonanjega, zonanje odobritve ne bi smeli dovoliti vrtanja. Po Mehiškem zalivu smo, so v ZDA spremenili precej določb, pa tudi mi smo to storili, to pa ne bi bilo dovoljeno, če bi upoštevali najboljše prakse v nekaterih državah članicah. Poročilo komisije prav tako izpostavlja to, da imamo eh, zelo dobro merila, kar se tiče visoke varnosti osebe. Dobro je, da je zdravje in varnost osebe nekaj, kar jemljemo resno, nafta in plin torej nista varna proizvoda in zato je potrebno misliti na to, vendar pa varnost postopkov je tudi zelo pomembna. Naj pojasnim. Mislim, da smo se z mehiškega zaliva naučili, da so ključni postopki za varnost manjkali. Ni bilo pravih ventilov, zakaj ne, zakaj ni bilo to preverjeno, tako kot na drugih ploščadih avtomatski postopek zaprtja in eh, prekinitev dobave električne energije. Tudi to ni bilo dobro urejeno. In operatorji se morajo zaprositi na proščadi za to, da so lahko pritisnili na gumb v sili preden so to storili. Mislim, da se to tudi ne bi zgodilo, če bi upoštevali najboljše prakse v nekaterih vodah Evropske unije, kjer se to že dolgo dogaja, kjer že dolgo pridobivamo nafto in plin na morju. Potem, kar se postopkovne varnosti in usposabljanja tiče, seveda zakonodaja pomembna, vendar pa nekateri kolegi so upravičeno spostavili, da je tudi izvajanje pomembno. Očinkovitost naše zakonodaje je seveda zgolj tolikšna, kolikor smo zmožni to tudi nadzorovati z inšpektorji, naprimer. Na področjih, kjer imamo nova odkritja nafte, naprimer na področjih Črnega morja, nimamo dovolj zadostno raven usposabljanja inšpektorjev. Inšpektori morajo biti povezani z operaterji in morajo oceniti svoje delovne metode. V ZDA tudi niso bili dovolj dobro usposobljeni in eh, za slab režim inšpekcij ni finančnih izgovorov. Industrija mora plačati in zato države članice ne morejo uporabiti izgovora sredstev. Kar se inšpektorjev. Tiče, ki so dobro usposobljeni, pa seveda imamo težave pri njihovem iskanju. Tako da moramo zagotoviti, da bomo učinkovito uporabili naše inšpektore, ki jih imamo. Potem pa tudi nisem prav prepričana glede koristnosti inšpektorata na ravni EU. Potreben pa je medsebojni pregled med državami in evropske države in EU, kot celota lahko pomaga vzpostaviti ta organ na novih področjih. In to bi lahko torej pomenilo tudi čezmejne inšpekcije, če bi to bilo koristno. Prav tako moramo imeti bolj učinkovito izmenjavo informacij in mislim, da lahko tudi agencija bolje koordinira razmere v časih krize. Kar smo videli v Severnem morju, je to, da obstaja stalni dialog med regulatorji. Imajo forum, redno se srečujejo in to vključuje tudi ne evropske države, torej članic, ne članice Evropske unije. Norveško, na primer morda bi podoben forum bil tudi v veliko pomoč v sredozemlju. Tako da bi bilo dobro torej, imeti izmenjavo mnen tudi s tretjimi državami, saj se včasih to vrte ne dogaja tudi v državah, ki niso članice EU. Prav tako mislim, da moramo storiti več za izmenjavo informacij in k spostavitvi globalnih standardov. Varnost je seveda ključnega pomena. trenutni sistemi poročanja, nisem prepričana, da so zadostni. Morda bi poslanci premislili o tem, kako bi lahko uporabili tudi postopke, naprimer, ki jih uporabljamo v letalski industriji za poročanje, v tej naši industriji za pridobivanje nafte in plina. Morda bi lahko spodbujali internetne informacije o najboljših praksah, tako v zakonodaji, kot tudi v inšpekcijskih postopkih. Prav tako pa si je potrebno podrobno pogledati vse incidente, seveda. Potrebno je imeti tudi zelo dobre načrte za nesreče morbitne, ki bi se lahko zgodile. In mislim, da se, smo se lahko veliko naučili iz Mehiškega zaliva. Če pride do nesreče, se hitreje odzovemo, skušam skrajšati vse skupaj naprimer oprema za nesreče, za zaprtje ventilov, ploščadi, to bo sedaj na voljo za Severno more in eh, to bo, za to bo plačala industrija. Želela pa bi si, da bi podobno opremo imeli tudi drugot po EU. Glede na zelo veliko operacij vrtanja v sredozemlju in drugih vodah, pa je vprašanje, kdo naj plača za to in ali lahko spodbudimo, nekatere, ki so dejavni v Severni Afriki, da plačajo za to. O tem se lahko pogovorimo. Oprema mora biti seveda sodobna, ustrezna. Nekatere dele opreme so uporabljali tudi v Mehiškem zalivu, to bi lahko tudi pri nas, to bi lahko bilo bolj učinkovito. Kajti, če bi resnično prišlo do nesreče, bi potrebovali tudi, naprimer, zajemalce, um, za naftne madeže. Komisija si je ogledala tudi vprašanje odgovornosti, seveda mora onesnaževalec plačati industrija, vendar pa ne smemo manjših operatorjev preveč obremeniti. Končna odgovornost je seveda na strani imetnika licence ki mora potem to urediti s pogodbeniki, to mora biti jasno. In sklad, ki vključuje Dansko in Ferske otoke, je zanimiv model. Tukaj gre za vzajemno prezemanje odgovornosti do 250 tisoč dolarjev na incident. In ta neutralizacija tveganja vodi do določenega samonadzora, kajti operat akteri potem seveda tudi skušajo zagotoviti, da vsi izpolnjujejo varnostna pravila. Morda bi torej ta sklad lahko uporabili tudi pri nas, ga prekopirali, če smo jim temu tako reči, v vodah EU. Ne gre za to omejitev odgovornosti. Še vedno bo operater odgovoren, če gre preko 250 tisoč dolarjev, vendar pa to je mehanizem za hitro reševanje sporov. Potem je tudi predlog komisije in lahko ga razumem, da bi naj evropska podjetja uporabila evropske standarde, kjerkoli to počnejo, kjerkoli vrtajo. To razumem, vendar pa imeti moramo tudi praktične rešitve. Imamo različno zakonodajo, kdo bo to nadzoroval, ne moramo imeti nacionalnih inšpektorjev, ki bodo potovali po svetu in eh, nadzorovali različne ploščadi v različnih pogojih. Tako da mislim, da moramo torej to uskladiti z našimi podjetji. Želijo si, da smo partnerji, investitorji in da tudi vsi zagotovimo, da uporabljajo najboljše prakse. Tako da moramo najti dobro rešitev za to. Torej, to je povzetek mojih razmislekov. Več bo plina, več bo agencije in pripravljena sem na sodelovanje z vsemi kolegi, še prav posebno, kar se sredozemlja in črnega morja tiče in kako bi kar najbolje racionalizirali naše vire in kako bi vključili vse države, kjer imamo tudi morske meje s tretjimi državami, naprimer. Vendar pa so te vode še vedno pomembne za EU. Hvala lepa. And, and, um, Pa še nekaj, 29. marca bo moja skupina imela predstavitev in vsi ste dobrodošli iz vseh političnih skupin. Imeli bomo govornike iz Sredozemlja, Severnega morja, torej imeli bomo izkušnje strokovnjakov iz Mehiškega zaliva in še nekatere druge strokovnjake, torej 29. marca, do povdne. Da, do povdne? Da, do povdne. Hvala lepa, gospod Ford. Štirje so se javili k besedi. Najprej gospa Ho. Um, Hvala lepa, skušala bom biti kratka. Najprej se želim zahvaliti Viki Ford, ki je opravila dobro delo zelo tesno je sodelovala s poročevalci v senci in mislim, da vam lahko pomagamo s predlogi sprememb, tako da bomo še bolje oblikovali besedilo, je pa to težko glede na umitve. Veseli me to, kar ste dejali o regionalnem sodelovanju in o pomenu vključevanja operaterjev iz sosednjih tretjih držav. Prav tako mi je všeč, da moramo bolje izvajati obstoječo zakonodajo in konvencije. Poleg tega, kar potrebujemo novega, moramo zagotoviti, da to, kar že imamo, dobro deluje. Obstaja pa ključno vprašanje, ki ga je potrebno še prav posebno omeniti. Mislim, da obstaja soglasje o pomenu izmenjave najboljših praks. Glede na tipe vrtanja na okoliščine, potrebno je vedno imeti najboljše prakse za določeno področje. Ni pa mi povsem jasno, kako bomo to izvedli, kako bomo zagotovili, da bodo vse države članice po EU, ki so na kakršen koli način vključene v to, vključena v ta postopek izmenjave najboljših praks? Mislim, da je to vprašanje, ki ga bomo morali skupaj obravnavati. In končno, veselim me, da je omenjeno to, da bi naj evropska podjetja uporabila enake standarde, ne glede na to, kje so dejavni po evropskih vodah. Če delujete po neevropskem režimu, pa je morda potem nekoliko drugače zakonodajo v tretjih državah, vendar pa evropski državljani, mislim, da pričakujejo, da bo prišlo do enake ravni podjetniške odgovornosti evropskih podjetij, kjerkoli že so po svetu. Mislim, da je pomembno, da najdemo način, da bi zagotovili, da se to odločno izvede. Hvala lepa. Se opravičujem, gospa Karvaljo, sledil sem tukaj seznamu. Gospa Hole, tudi poročavka v senci? Prva pa bi morala biti gospa Karvalja, se pravi, če. Želim zagotoviti, želela sem zagotoviti, da sem na seznamu, vendar pa brez zamere. Najprej se zahvaljujem Wikifort za zelo odprto poročilo, za zelo odprt način sodelovanja s poročavci v senci. Štiri glavne točke bi rada omenila pripombe na to poročilo. Dve izmed njih je gospa Ford že omenila in je dejala, da bi jih lahko vključila. Prvo, veliko menjamo nafto, omeniti pa moramo tudi plin in tudi terminalov tekočinjenega naravnega plina. Drugič, poročilo se zelo osredotoča na industrijo, po mojem mnenju. To ni dovolj. Mislim, da moramo imeti usklajevanje na evropski ravni in tudi sosednjimi državami. Kot je dejala gospa Hall, moramo to analizirati, kako bomo storili. Vendar pa mislim, da moramo analizirati, kot je gospa Ford že dejala, postopke v letalski industriji, naprimer, ki je dober primer za to, da bi potegnili izkušnje iz tega področja kot lahko vidimo, velika nesreča potrebuje sklavanje, ni dovolj delovati samo lokalno in nacionalno. Zato bo tudi vloga Evropske pomorske agencije nekaj, kar bo potrebno tudi obravnavati, razširiti vlogo. Sedaj gre samo za onesnaževanje zladi, vendar pa strokovno znanje tukaj včasih je enako, včasih ne. Potrebno si je pogledati še ostale vidike in usklajevanje glede varnostnih postopkov in usklajevanja v primeru nesreče. Gre seveda za ploščadi nafte in plina. S tem je povezana vloga industrije. V mnenju je podarek na industriji, naprimer, da industrija ima nalogo, da se prva odzove na nesrečo. Seveda, kar se odgovornosti tiče, se strinjam. Vendar pa zakonodaja, varnost, usklajevanje, usklajevanje odziva na nesrečo, izkušnje kažejo, da ni dovolj samo povzdigniti vloge industrije. Javni sektor bi moral biti vključen in to mora biti usklajevano na evropski ravni, če pride do nesreče in odzivanja na nesrečo. Še zadnja točka. Poročilo veliko pozornosti namenja področju Severnega morja. To razumem, kajti večino vrtanja je v tem morju, vendar pa mislim, da bi lahko upoštevali tudi izkušnje organa, ki se ukvarja z vrtenjem v Severnem morju, pa bi lahko to razširili potem tudi na Sredozemlje in Črno more. Podjetja Evropske unije, ki so dejavna globalno, morajo izvajati ekvalente standarde posod. Dobro, videti moramo, kako praktično je to, vendar pa ne glede na to, kje so dejavni, bi naj zagotavljali enako raven standardov. Hvala lepa. Hvala lepa. Gospod Skinner, poročevalec v senci. Um, Prepričan sem, da ni podobne industrije, kar zadeva nesreče, ko stotine delavcev lahko umre. 167 delavcev od 298. Samo na eni ploščadi jih je umrlo. In 650 eh, ljudi je umrlo v rafineriji v Mehiki in to samo eh, podpirajo tisto, kar je mm, zadnja govornica povedala in da ima prav. In zaradi tega vsi postopki morajo biti na takšni ravni, da se izognemo napakam, sicer, če pride do nesreč, so te katastrofalnih razmir in eh, kot posledica umre ogromno ljudi. Vse te ploščadi na morju so predaleč za to, da bi lahko prišla nujna pomoč in zato je potrebno storiti vse predhodno. Tudi sama industrija ne more popuščati tukaj in upam, da bo odobreno, kar zadeva naše zaprosila pri regulativi. Ni e, skrivnost, da sindikati, ki zastopajo veliko ljudi na takšnih ploščadih, imajo tudi mnenje o tem, kako zaščititi svoje delavce. Gre tudi za neodvisna mnenja in ni nujno to mnenje industrije. In zato mi dovolite, da predlagam, da tudi predstavnik sindikata pride sem. Imamo tudi federacijo delavcev sredozemlja, ki je izredno dobro organizirana in tudi celo vrsto drugih organizacij, ki bi se lahko udeležili teh razprav. Ko ste omenili eh, tudi eh, plin, ne vem kako tam se vse obnaša, vendar če ne bomo tam. Eh, uporabili pritisk, lahko bo prišlo do istega učinka in posledic kot na naftnem področju. Seveda gre za celo vrsto eh, tehničnih utemeljitev za to, da bi pripravili postopke, da bi oblažili možno napako tehnične narave. Gre za varnost ljudi in zaradi tega. Tisto, kar se dogaja v ameriških vodah, morda ni toliko relevantno, vendar vsekakor je v povezavi s tistim, kar tukaj delamo, zato da bi zaprli tisto eh, vrtino, zato da bi preprečili uhajanje nafte, vendar samo dejstvo, da, se, da bi se to utegnilo zgoditi v evropskih vodah, Prav zaradi tega morajo biti podjetja pripravljena eh, tudi na zmogljivosti in eh, ustrezno regulativo. In eh, verjamem, da tudi ljudje, ki so tukaj prisotni, so pripričani, da lahko to uredijo. Ne samo zaradi velikih izgledov, izgub eh, življenj. Gre tudi za to, da sedaj eh, razmišljamo o možnem moratoriju jedrske eh, industrije, morda bi isto storili tudi v odnosu do naftne in industrije, industrije plina. Lahko bi razumno usmirali to razpravo in tudi poročevalka je začela temo reševanju, katere lahko prispevamo tudi v parlamentu. Gospod Ribih, hvala lepa. V odboru stoja smo imeli tudi predsednika ameriškega organa za varnost in smo ga precej izprašali. To poročilo je tudi na voljo, vendar pa še prav posebno glede na katastrofo na japonskem bi bilo smiselno premisliti tudi o stresnih testih za pridobivanje nafte in plina na morju, za ploščadi, kaj se zgodi, če naprimer na zadane potres, prizadene potres ali če prije do cunamija, kako bi se odzvale stare ploščadi in stara infrastruktura, ki ne zadošča več standardom. Potrebno je torej, da komisija upošteva tudi to in glede na nov položaj, še prav posebno na japonskem, je potrebno upoštevati tudi ta dognanja. Hvala lepa. Oh, danke, Herr Rubisch. And jetzt the European Commission, Mr. Panek. Evropska komisija, gospod Panek. Thank you, Mr. Chairman, and good morning. Hvala, predsedujoči. Vsem skupaj dobro jutro. V prvi vrsti dovolite, da se zahvalim poročevalki avtorici tega poročila, zato ker je sprejela pobudo in zaprosila za podporo tega odbora. Menim, da gre za zelo eh, koristno pobudo, ki zagotavlja eh, ključno podporo ne samo delu komisije, temveč eh, tudi javni razpravi o tej temi. Kot veste, tudi komisija se omenja v tem poročilu. Komisija je oktobra pripravila vseobsežni usmeritveni dokument, kjer smo ugotovili področje, eh, zagotavljanja varnosti ljudi. Prepričan sem, da tako poročevalka in tudi odbor kot tak se strinja v veliki meri z sugestijami komisije, ko gre za ugotovitve, kje, katera področja potrebujejo pomoč in tudi, ko gre za zadevne ukrepe oktobra meseca poročilo, ki smo ga takrat prejeli, smo tudi posodobili, kajte upoštevali smo celo vrsto ukrepov, ki so nujno potrebni za to, da bi izvajali naslednje korake. In na ta način smo si ogledali tudi vse možne posledice različnih ukrepov, eh, ki smo jih upoštevali v poročilu, eh, Prejšnji teden smo začeli z posvetovanji, ki bodo trajala eh, približno dva meseca in bo omogočila vsem v Evropi, da prispevajo svoje mnenje, kar zadeva raz, eh, varnost ljudi na ploščadih in omogoča veliko možnosti, da tudi prebivalstvo v Evropski uniji predstavi svoje mnenje. Tukaj se osredotočamo na konkretnih področjih, ki jih omenja poročilo in še posebej na zamisli, ki jo je predstavila poročevalka. Vse to govori o tem, da skupaj delamo in to naj bi poglobilo učinkovitost eh, kakršnih kolim ukrepov, ki bodo sprejeti na evropski ravni in ne samo v obliki eh, sporočila komisije, ki govori o tem, da je komisija pripravljena pripraviti prve pobude do letošnjega poletja. Prav gotovo nimamo veliko časa, še posebej, če upoštevamo vse večje pomisleke in posledice eh, nesreč na industrijski sektor posod po svetu. In eh, na tej podlagi bi želel povdariti, da smo ugotovili, da je splošni pristop eh, k poročilu usklajen z našimi napori in tudi razlogi za težave, ki jih bi bilo treba rešiti, so eh, takšne, da podajajo možnosti rešitve, konkretnih rešitev in eh, tudi mi menimo, da bomo, jih bomo lahko sprejeli v sedanje pripravi pobud. Seveda, eh, to bo predmet analize in presoje vpliva. In eh, morda naj izrazim še pomislek in tukaj bi se odzval na nekaj, kar je eden od poročevalcev Senci omenil. Kar bi mi predlagali je evropska razsežnost tega problema. Imamo celo vrsto področji, kjer bi morali sprejeti ustrezne ukrepe, to smo že ugotovili, vendar, ko gre za določanje akterjev in kjer naj bi Evropa dala pobudo v zvezi s tem, tako kot smo povedali v, v poročilu oktobra meseca, večina ukrepov naj bi bila sprejeta na evropski ravni in mora biti sprejeta na ta način, da se ne prepusti pobude državam in industrijam v teh državah, temveč da pobudo sprejmejo nase evropske institucije. E, morda bi lahko sprejeli posebna e, pravila, stroga pravila za dovoljenje, in da bi vsa dovoljenja morala upoštevati tehnične zmogljivosti prosilce in tudi vse možne določbe za primir tveganja ne samo za eh, državljane v okviru eh, določenih jurisdikcij, temveč da vse posod po Evropi eh, državljani so zadovoljni s takšnimi dovoljenji, ki ne bodo dovoljevala povečanje nevarnosti. Imamo možnost pripraviti okvir na evropski ravni s pomočjo evropskih pobud in to bi bil najbolj učinkovit ta pot naprej. Na tej področju potrebujemo preglednost in eh, izmenjavo informacij in evropske institucije lahko odigrajo ključno vlogo eh, pri širitvi in izmenjavi informacij posod po Evropi. Poročilo jasno navaja, da imajo evropske institucije svojo vlogo, ki jo morajo s tem v zvezi odigrati. In eh, če razmišljamo o tem, kako ne gre Evropa naprej, vse to lahko najdemo v poročilu. Gospa Ford, kratko, pol ure še imamo za naslednjo temo. Um, I, well, I, I agree almost entirely. Strinjam se skoraj v popolnosti z vsem, kar je bilo povedano. Prav gotovo to velja za, kar je bilo omenjeno v zvezi z IMSO, ko gre za nesreče. In ena od vprašanj, s katerimi se ukvarja IMSA, je eh, zagotoviti eh, skupni jezik ali pa terminologijo, eh, ki bo omogočala hitro usklajevanje v primeru nesreče med državami in primarna odgovornost in tudi sami viri. Ljudje morajo eh, plačati za to, da lahko takoj odreagirajo, ko pride do nesreče, recimo zapiranje kontejnerjev, hermetično zapiranje kontejnerjev. In eh, imamo tudi evropsko ulogo na področju usklajevanja. Eh, ne samo na ravni EU, tudi med državami članicami in eh, moramo zagotoviti, da uporabljamo najboljše prakse pri tem pristopu eh, zavarovanja. In to pomeni preglednost eh, industrije, kot smo že povedali, izmenjavo informacij o najboljših praksah, odzivanja na nesreče, možne eh, uhajanja in emisije in seveda obstaja za možnost za komunikacijo ne samo med 27 državami članicami, tudi na mnogo širše. Eh, model EU lahko postane globalni model. In to je pomembno, da sindikati bodo povabljeni na obravnavo in mimo grede naš kolega iz odbora za okolje želi biti na vzoč. Vsekakor pozdravljamo vse, samo se morajo najaviti, kar zadeva plin. Vsekakor moramo poštevati terminal za utekočinjen zemljski plin. In, um, ko govorimo eh, o obaljnih in priobaljnih in eh, zmogljivostih na morju, z vsem tem so povezane nesreče. V eh, našem volilnem okrožju smo veliko imeli veliko nesreče v zvezi z rafinerijo nafte. Lahko bi se zgodilo, da bi tisoči ljudje umrli kot posledice, vendar se to ni zgodilo. Ali je Severno morje eh, varno, eh, gre za zastarele zmogljivosti, tam vsakih pet let jih je treba obiskovati in če je to najboljša praksa, je treba to ugotoviti, kajti eh, to je bilo vprašanje, ki, je, ki je zadevalo pred nekaj leti zastarelo opremo. In sedaj moramo ugotoviti, ali je, so ti obiski najboljša prakse eh, pri obravnavanju tega problema. In eh, zelo pomembno je tudi obvladovati eh, vrtine in tudi ploščadi, kakršnih ni bilo pred 20 leti. Moramo zagotoviti njihovo varnost, tako vrtin kot ploščadi veliko bo treba še postoriti in to bo zelo pomembno delo. Hvala lepa. Naslednja točka. Aha, moram kaj povedati? Ne, ni roko. Torej, celovitost in preglednost energetskega trga. Kolega eh, Haci Markakis je poročevalec in predstavil bo najpomembnejše teme. Prosim. Hvala lepa za vaše zaupanje. Govorimo o celovitosti in preglednosti energetskega trga. Gre za predlog komisije za uredbo, ki bo sektorsko specifična glede na reforme na finančnem trgu. Danes imamo z nami tudi gospoda Goebbelsa, ki je bil avtor teme, eh, poročila na to temo in že leta 2003 je obravnaval temo kot je zloraba trga pri finančnih instrumentih. Sedaj smo napredovali vemo, da doživljamo v tem trenutku veliko reformo o instrumentih, ki se imenujejo MIFID. Prav tako pa imamo tudi na energetskem področju proizvajalce in trgovce, ki potrebujejo poseben zakon, ki bo sektorsko specifičen. Ta predlog je pred nami, predlog se zelo navezuje na to, kar je takrat leta 2003 pripravil gospod Goebbels, je pa seveda vse skupaj prilagojeno finančnim strukturam pri trgovanju z energijo. Zakaj to potrebujemo, na kaj se nanaša? To potrebujemo, ker se preko izvedenih finančnih instrumentov zagotavlja trgovina z energijo in to trajnostna cena se tako zagotavlja. Ne moramo pa tega obravnavati kot bank na področju MIF, da in remita. Tega torej ne moremo zahtevati od trgovcev z energijo. Kljub temu pa ugotavljamo, da je velika večina transakcij izven bors, poteka izven bors, da se to dogaja na prostem trgu, To, tako, to so tako imenovane OTC transakcije. Prek interneta, naprimer po telefonu, vse to dogaja od enega posrednika do drugega. In to ne vodi nujno do zlorab, ampak lahko pa se to zgodi. In kar želimo storiti je, da bi za električno energijo in plin imeli sedaj nekakšen alarmni sistem, sistem za javljanje. Imeli bi organ za transparentnost trga pred dvema tednoma se je tudi že začelo delovanje te agencije. Tukaj gre za sodelovanje različnih regulatorjev. To je NISA, ki ima sedež. To je ACER, ki ima sedež v Ljubljani in gre torej za zbiranje podatkov še prav posebno, gre pa tu za transakcije, ki se dogajajo ne na borzi, torej izven borz. Vse lepo in prav. Imamo pa potem tudi države članice, tudi država članica predsednika, tudi sam jo najbolje poznam, ki je sklenila, da bo ustvarila svojo inštitucijo za preglednost trga. In sedaj pa že prihajamo v težave, če ustvarjamo ta instrument, potem moramo imeti torej Evropski organ za vse podatke na temo plina in električne energije. Pogovoriti se moramo o temi CO2, kajti imamo lastni sistem ETS za certifikate CO2 in nemogoče je izključiti, ločiti CO2 od električne energije in plina. Zato torej pozivam k temu, da bi CO2 tudi zajeli. Torej, premok, nafta, vem, da to sledi globalnim pravilom, da pa temu CO2 je potrebno zajeti. In ne vem, zakaj bi to ločevali, samo zato, ker imamo dva različna komisarja, gospod Hedegord ki je pristojna za ETS in gospoda Oettingerja, ki je pristojen za REMIT. Potem pa še torej postopek javljanja. Nič nimam proti, če bi organ za transparentnost trga bil vključen vse skupaj, vendar pa naslovnik mora biti ACER, najprej agencija v Ljubljani in to mora biti enosmerna ulica. Potem, če pride do zlorabe ali suma, pa bi postale dejavne države članice. Tukaj potem imamo regulativne organe in mislim, da je pomembno to zapisati v zakonodajo tako, da bi torej potem ACER obvestil posamezni nacionalni organ o zlorabi trga. Potem pa so države članice tiste, ki se morajo odzvati. Vendar pa mislim, da mora biti en partner za regulativne organe. Potem bi nacionalne države postale preiskovalno dejavne in to lahko potem seveda storijo same. Vendar pa ACER je tisti, ki je prvi sogovornik. Še boljše bi bilo, če bi bilo vse na borzi, potem remita ne bi potrebovali. Vendar pa iz tega ne moramo izhajati. 70 do 80 odstotkov vseh transakcij na določenih trgih se izvaja izven bors. Zato potrebujemo torej zakonodajo na tem področju. Potem, če pride do sankcije, do zlorabe, potem, in to ni popolnoma jasno v osnutku, moramo imeti enoten, usklajen postopek. Sicer, če bo prišlo do različnih interpretacij, potem bo seveda posrednik eh, odšel v državo, kjer kazni ne bo. Zato potrebujemo usklajevanje pri kaznih. In kdaj naj sploh posredujemo? Kje je meja? Kakšna vsota? Tukaj je še vse odprto. Moramo se dogovoriti o morda o pravilu de minimis kje bi naj to bilo, kakšno bi naj to bilo. Tega sedaj ne moremo določiti, to moramo prepustiti komisiji z delegiranimi akti. Ti so v besedilu predvideni, vendar pa je formulacija tukaj preveč odprta, delegirane akte moramo omejiti na nekaj področji, kar se tiče meje, kdaj bomo imeli deminimis pravilo, odkdaj je potrebno javljati, pa moramo urediti z delegiranimi akti in to prepustiti komisiji. Prav tako moramo razmisliti o schemi za licenciranje na ravni EU. V določenih državah se morajo posredniki prijaviti, v drugih državah ni tako. In mislim, da smo soglasni z delovno skupino v svetu, da potrebujemo sistem licenciranja na ravni EU. Tudi tukaj bi lahko rekli, da mora biti nekakšen prag, da ni potrebno mm, vsakemu se prijaviti, vendar pa tisti glavni bi se že morali, tisti pomembnejši in sicer pri nacionalnem organu. To bi bil naš predlog, ki bi lahko potem morda spremenili. Kaj se dogaja z agencijo ACER? Podobni organi na japonskem ZDA imajo veliko več kot 25 ljudi, osebe, kot je to tukaj predvideno, sodelavcev. To je premalo, da bi analizirali vse podatke, če želijo resnično učinkovito nadzorovati preglednost trga. Prav tako pa potrebujo tudi nekakšen, nekakšno pisarno za stike, morda celo dve, kje bi to naj bilo, morda Bruselj, ker imamo tu vse institucije, torej komisijo in tudi nacionalne organe, ki se tu srečujejo. Prav tako pa bi imeli najboljše osebe. Saj bi morda imeli težave s pritegnitvijo najboljšega oseba v Ljubljano. V centru, torej v Bruslu, pa je to lažje. Luksemburg, ja, tudi lepo. Ljubljana je čudovita, seveda. Vendar pa včasih eh, prihaja do težav zaradi mednarodnih šol, ker ima najbolj strokovno osebe, naprimer otroke, ki želijo v mednarodne šole. Torej, sedaj pa še opredelitve. Definicije niso popolnoma jasne. To je vse skupaj prepisano z poročila Goebbelsa iz leta 2003. Torej, jasno moram povedati, opredeliti nekatere pojme, kaj je torej trgovina, trgovanje. Jasno moramo razlikovati med trgom za električno energijo in plinskim trgom. Tudi tukaj imamo različne mehanizme, ki jih moramo pojasniti. Predvideno je, da gre za prijavljanje posameznih transakcij. Poleg tega moramo povezati to se skupaj z MIFIT-om, REMIT-om in direktivo o delovanju trga. Treba je bolj tudi uh, povezave med agencijo ACER v Ljubljani in eh, nacionalnimi regulatorji uh, določiti, pa tudi uh, agencijo za trge v EU. Kolege Goebbels, Thomas, pa še nekateri drugi, ki mislim, da so uh, se javili tudi danes k besedi, se zahvaljujem za dobro sodelovanje. Hvala a to sem zagotoviti, da damo možnost še drugim besedo, kolega Svoboda. Hvala. Bom kratek, kajti s poročevalcem se večinoma strinjam. Pomembno je, da imamo regulativo, ki bo specifična za sektor. Sem zato, da CO2 vključimo, kajti pri nekaterih posrednikih eh, gre za eh, delovanje tako na področju plina oziroma nafte, kot tudi CO2. -ja. Mislim, da resni udeleženci na trgu hočejo imeti to. Jasne informacije in eh, jasne naslovnike za komuniciranje moramo določiti. Različni eh, naslovi, različne agencije, to ne bi šlo kar zadeva opredelitve pojmov, to je tudi problematično. Ne smemo se zanašati samo na delegirane akte. En primer. Če proizvajalec energije ima tudi v lastnini neko elektrarno in sedaj eh, je posrednik za električno energijo, ki se proizvaja v tej elektrarni, lahko pride do tako imenega insiderstva. In še zadnja točka. Jasno, moramo določiti, kako bodo nacionalne organi ravnali, ko gre za politiko sankcioniranja. Ne moramo imeti nekatere države članice, ki so bolj popustljive in bodo potem posredniki seveda eh, selili svojo dejavnost v take države. Mislim, da se na ta način lahko uh, dogovorimo za skupne predloge in skupno poročilo. Gospod Görg. Hvala, gospod predsednik. Dovolite, da sam ponovim nekaj, o čemer je bilo danes že govora in o čemer sem pravzaprav že govoril. Energetska politika v Evropski uniji ne potrebuje nekih novih pravil, temveč eh, to, kar potrebujemo, je izvajanje obstoječih. Seveda to velja tudi za nove infrastrukture. K temu bi dodal še to, da je remit morda izjema, ki potrjuje pravilo. Kar zadeva preglednost trgov, to moramo ustvariti istočasno z izvajanjem obstoječih eh, pravil in z izgradnjo novih infrastruktur. Zato mislim, da na evropski ravni potrebujemo regulativo, kajti države članice tega ne morejo same marsikdaj urediti. Torej, podobno politiko in pristop rabimo tukaj, kakor eh, tisto, ki smo jo uporabili pri urejanju bančnih inštitucij komisija mislim, da je pravo mesto za dogovore. Na ta način bomo lahko dosegli soglasje v tem kriznih časih in to morda celo v prvi obravnavi. In seveda je treba še nekaj vprašanj uh, razčistiti, to so vprašanja, ki jih je poročevalec že omenil. Sam se bom omejil na štiri zadeve. Prvič, komu morajo prijaviti svojo transakcijo posredniki? Drugič, katere podatke morajo vključiti v prijavo? Tretjič, kako bodo ti podatki zaščiteni? In četrtič, sankcije, kazni. In sedaj bom poskušal na kratko vse te štiri točke oziroma vprašanja obdelati. Komu je treba torej posredovati podatke? vem, da tukaj svet nima enotnega mnenja, ampak logična rešitev bi bila naslednja. Prijave, prijave bi morale uh, iti najprej na nacionalni nadzorni organ, ki je pristojen za takšno delovanje. Po drugi strani pa so tudi nadzorni organi v državah članicah tisti, ki bodo lahko zahtevali dodatne podatke. Torej, to bi bila logična rešitev. Ta agencija ACER v Ljubljani bi torej bila lahko neke vrste sedež zbiranja podatkov. Ali ima Ljubljana najboljše mednarodne šole ali ne, to ne vem, o tem se lahko razpravlja. Vem, ki je ta agencija locirana, to je v državi članici Evropske unije, in mogoče lahko še razpravljamo o teh postranskih vidikih kasneje. Drugo vprašanje, kako se in kako, v kolikšnem obsegu in kateri podatki se posredujejo agenciji. Komisija je tukaj izbrala delegirani akt kot rešitev, to se nam ne zdi problematično. Ampak komisija mora pri tem upoštevati določene stvari. Potem, ko bomo podrobnosti razdelali, se bomo morali seveda dogovoriti tudi o njih. Ti podatki morajo biti dovolj izčrpni, vendar neko ravnotežje moramo najti med eh, stroški javljanja podatkov in kakovostjo leteh. In tretjič, Pravočasno morajo ti podatki biti posredovani agenciji in če bomo vse to upoštevali, bomo lahko uh, določili najbolj optimalen obseg podatkov, ki jih je treba v prijave vključevati. In tretje vprašanje je varstvo podatkov, zlasti zaupnih. Očitno gre tukaj za zelo. Uh, delikatne in zaupne podatke, ki se posredujejo in če pride do teh podatkov poleg agencije tudi konkurenca, bodo uh, posredniki stežka pripravljeni ustrezne podatke tudi posredovati. Torej, varovanje podatkov moramo zagotoviti v vseh okoliščinah. In še zadnje vprašanje je vprašanje sankcij oziroma kazni. Razumem skrb tistih, ki pravijo, da ne smemo imeti različne politike sankcioniranja v različnih državah članicah, kajti potem se bodo pač eh, posredniki ali trgovci podali v najbolj ugodno državo članico. Ampak po drugi strani moramo spoštovati tudi suverenost in pristojnost držav članic, ki same določajo to politiko. Tukaj je treba najti nek kompromis. Gotovo bomo še o teh stvarih dosti govorili, ko bomo natančneje eh, določali zahteve in možnosti. Možnost eh, dogovora v prvi obravnavi bi bila dobra. Osem minut, če imamo in štiri govornike. Gospod Goebbels. Merci, président. Rapidissimo. Euh, je suis... Eh, hvala. Predsedujoče, na kratko bom povedal. Sem oseba, ki pripravlja mnenje za odbor ikon. Jutri bom predstavil poročilo sekretarjatu odbora. Poskusil bom zagotoviti, da odbor ekon posreduje svoje končno mnenje čim prej zato eh, da bi lahko poštevali te opombe v okviru eh, poročila gospoda Hacimarkakisa. Eh, zato, ker mu zelo zaupam nekaj opomb. Zelo pomembno je vključiti izvenborzno trgovanje, tako kot je gospod Hacimakakis povedal, med 60 in 80 odstotki vseh pogodb se nanaša na izvenborzno trgovanje. Tudi to moramo eh, pokriti, sicer eh, poročilo ne bo popolno. Jorgo je prav tako povdaril potrebo po zagotavljanju virov za agencijo, eh, katere delo je že vzpostavljeno, s tem se strinjam in eh, potrebujemo nujne potrebne vire za delovanje te agencije, sicer se delo ne bo obneslo. Komisija je dejansko delala na eh, podlagi direktive o trženju, in zlorabe pri trženju. In eh, parlament je imel že možnost eh, pregleda te direktive o zlorabah na trgu in eh, sprejeli smo določene predloge in če bodo predlogi zavrnjeni, ne bomo imeli nujno potrebne povezave in doslednosti med obema besediloma. Strinjam se o predlogu ali potrebujemo pravila de minimus, sicer bo agencija preplavljena z neuporabnimi informacijami moramo se osredotočiti na koristne informacije. Vedno je zelo težko določiti prak. Gre tudi za sekundarno zakonodajo in delegirane akte. Parlament si mora to področje ogledati. Ko govorimo o učinkovitem sankcioniranju in kazni, kolega, ki je pred menoj spregovoril, je dejal, da bi lahko prišlo do tveganja, da bi ljudje se zatekli v tiste države, kjer so sankcije blaže. Moramo imeti enake pogoje, kar zadeva uporabo sankcij in izvajanje letih. Vemo, da države članice določajo eh, zakonodajo v zvezi s sankcijami, vendar. Eh, tudi EU mora imeti besedo, kaj ti pomembno je, da je uporaba sankcij sorazmirna in še ne nazadnje. Moj prijatelj eh, Haci Markakis je želel vključiti tudi trge CO2. Tukaj ne bom podal konkretnega predloga v zvezi s tem, vendar popolnoma podpiram tak pristop, kaj ti vidimo, da ko gre za trg CO2, obstaja določena mira manipulacij in eh, eh, tudi kaznjivih transakcij. Nekatere so že odkrite in tudi eh, kibernapade imamo pri teh izmenjavah CO2. Moramo ga zagotoviti, da ni, ne pride do manipulacij teh trgov. Gospa Tikal, hvala predsednik domnul Goebbels puțin mai devreme și anume fapt... Ne se odzovem na tisto, kar je omenil gospod eh, Goebbels. Kar se deva eh, trg s certifikati v svesi s eh, trgovanjem z emisijami, tam smo ugotovili veliko zlorab in tudi kibernapadov. In eh, zato je ključnega pomena, da imamo popolno preglednost na, trgu, na energetskem trgu, eh, kaj ti naši državljani se ne zavedajo vseh teh težav, vedo, da cene naraščajo in za njih je vse teže plačevati račune in tudi eh, tveganje je, da bi prešli prak revščine ko gre za energijo. In ko govorimo o računih za energijo, je zelo pomembno, da se vsi zavedajo, kako prihaja do izračunov cen na energijo. Tukaj govorimo tudi o davka na dodano vrednost, eh, ki se razlikuje med eh, različnimi državami članicami, tudi med, za različne proizvode na področju energetike. DDV ima tudi velik vpliv na končno ceno za potrošnike. Pavlo Rebek. Hvala, gospod predsednik. Dve stvari. V Ameriki so trgovanje z nafto natančno ločili, kar zadeva tako imano eh, trgovanje s proizvodom, fizično trgovanje od eh, trgovanja s transakcijami, torej finančni vidik od fizičnega. In to je nekaj, kar sedaj poskušamo narediti tudi v Evropi. To je prvo. Drugo, pri trgovanju s CO2-jem gre za to, da natančno eh, ugotovimo, kaj s čim se količinsko trguje in kaj se dogaja na finančnih trgih. Na japonskem vemo, da so nesorazmerno narasle cene CO2 -ja zaradi te krize in vprašati se je treba, kaj ta kriza pomeni za doseganje naših ciljev in določenje leteh. Nekatere uh, jedrske elektrarne v Nemčiji, naprimer, so začasno že zaprli, ampak treba se vprašati, kaj vse to pomeni za našo politiko zniževanja emisij CO2. In to je tudi nekaj, kar moramo imeti na umu. In seveda preglednost finančnih eh, trgov. Če bomo uvedli eh, davek na te finančne transakcije, ne glede na to, kako majhen je, je to smiselno, kajti potem bomo imeli statistične podatke o tem. Hvala, kolega Kozlovski. Tako je veľmi, veľmi stručne a rýchle. Eh, Hvala, predsedujúči. Nakrátko bom povedal, ker eh, nimamo več veliko časa. Vesel sem, da se je gospod Hacimarkakis eh, ukvarjal s tem izredno državnim vprašanjem na tako učinkovit način. Dejal je, da je okolje heterogeno in da je obstajajo tudi razlike med državami članicami ter da so uveljavi tudi različna pravila. In to je tudi razlog, zakaj bi veljalo uvesti določena pravila in sicer enotna pravila za nacionalne regulatorje. Moramo zagotoviti, da je razpoložljiva informacija primerljiva, kaj ti podatki so izredno občutljive narave. Prav tako moramo imeti jasna pravila v zvezi z informacijo, ki je na razpolago. To je ključnega pomena v tem trenutku. V prvi vrsti morajo države članice uveljavljati jasno določena pravila in potem bomo nadaljevali razpravo, kako naprej. Menim, da obstajajo velike razlike med državami članicami, ter da obstajajo tudi različni pomisleki v državah članicah v zvezi z zlorabami teh podatkov. So tudi razlike kar zadeva korupcijo v posameznih državah in pritisk je ogromen. In zato sem pripravljen sodelovati z gospodom Hacimar Kakisov in zelo sem zadovoljen, da ga obravnavamo. Hvala, komisija, morate kaj reči? Ja, dobro, ampak kratke bodite. Thank you very much. Uh, for... Najlepša hvala za to možnost in tudi hvala, ker ste s tako velikim navdušenjem začeli razpravljati o tem zelo pomembnem vprašanju. Vidim, da razprava gre v pravo smer in eh, da želite zagotoviti pravilno razumevanje tega vprašanja. Že smo imeli priložnost pogovarjati se z nekaterimi poslanci navzočimi v tej dvorani. In eh, že smo zapisali nekatere izmed njihovih misli in tudi eh, pogovarjali smo se z delovnimi skupinami na področju energetike tudi v svetu in zato smo prepričani, da se bodo ta vprašanja rešila tako ali drugače, nekatera so že precej podrobno obravnavana. Sedaj bi želel uporabiti to priložnost da bi vam ponudil možnosti za bilateralna srečanja, kajti pripravljeni smo še dodatno pojasniti vse tiste točke, ki so bile zastavljene. Za ja, konč še kolega Čači Markakis. Hvala kolegicam in kolegom za vse te podatke in za to, da se strinjate z menoj, kar zadeva naprimer vključitev CO2, tudi kar um, zadeva um, sankcije. Tukaj je treba stvari. Um, poenotiti s svetom, za komisijo že uh, sodelujemo, za komisijo smo imeli uh, zelo koristen sestanek. Mislim, da bomo pravočasno lahko stvari sprejeli. V drugi polovici letošnjega leta, v času polskega predsedovanja, imamo zelo veliko dosjejev eh, pred seboj. Morda bi remit eh, lahko sprejeli že v času mačarskega predsedovanja. Eh, Jaz se strinjam, da poskušamo to rešiti v prvem branju. Stvari so sicer tehnične, zapletene, ampak eh, glede na duh eh, sodelovanja mislim, da to lahko naredimo. Naslednji teden bo moje poročilo gotovo in konec aprila, mislim, da 19. aprila je rok za vložitev predlogov sprememb in če bo šlo vse lepo, bomo 26. maja v odboru že lahko podprli remit hvala vsem kolegicam, kolegom, zlasti pa se zahvaljujem seveda tolmačem, ki so nam pomagali in nam omogočili, da ostanemo še nekaj dlje časa. Jutri bomo imeli uh, hearing, javno razpravo o emisijah uh, eh, plino in tako naprej. Uh, marca in sicer 31. bo naslednja seja.